Cominciamo, cominciamo i nostri lavori e li cominciamo con la presenza. Posdrollino i colleghi e i colleghi. Začenjamo se o prisotnosti predsednika Buska. Dobrodošli. Gospod predsednik Buzek je bil pet let član tega odbora v prejšnjem mandatu. Zelo veliko dela je opravil in sedaj mu bom dala besedo za to, da predstavi projekt za Evropsko energetsko skupnost. To vključuje tudi študijo, v kateri je sodeloval predsednik Delor. Mislim, da je to zelo atraktiven projekt in lahko bi prispeval k bolj integrirani evropski energetski politiki, zato mu dajem kar besedo. Hvala, gospa predsedujoča. počutim se kot doma. Skupaj z vami, poslankami in poslanci iz odbora ITRE, v prejšnjem mandatu sem pet let bil v odboru ITRE. Prisoten sem bil na skoraj vseh sestankih, sedaj pa to ni več mogoče, ker imam zelo natrpan urnik. Še leto in pol bom predsednik Evropskega parlamenta, potem pa spet upam, da bom lahko z vami na vsaki seji. Kako je nekdo povedal, je to moj domač odbor, tako rekoč, zato sem želel predstaviti nekaj, kaj, kar se nam zdi zelo pomembno za prihodnost Evropske unije. To sem želel predstaviti najprej odboru ITRE, svojemu odboru. Smisel tega je, da bi sprožili politično zamisel brez poglobljenih razlag. Gre torej za politično zamisel, za politično prizadevanje na področju energije. Podrobnosti zaenkrat pa še niso na voljo. Zato sem danes tukaj z vami, zato da bi lahko razpravljali o podrobnostih in o tem, kakšno je vaše mnenje o tem projektu, ali je ta projekt dejansko dober za našo skupnost ali imate morda kakšne pomisleke. O tem želim torej najprej razpravljati z vami. Kakor veste, je pogodba za skupnost za premok in jeklo potekla sedaj to več ne obstaja. Ampak mislim, da je zelo dobro, da se vrnemo k temu. Morda bomo dosegli podobne rezultate kot pred 60 leti z premogom in jeklom. Naši dedje in pradedje si verjetno niso predstavljali, da bi pred 60 leti lahko imeli skupno za premog in jeklo. tega v Evropi prej sploh ni bilo. Sedaj pa se po mojem mnenju pojavlja nujnost, da se pomaknemo naprej na celotnem energetskem področju, nafta, plin, raziskave in tako naprej. Še vedno imamo skupnost za jedrsko energijo, za raziskave na jedrskem področju, to še vedno obstaja in to vsem zelo koristi. Evropska komisija torej opravlja veliko dela. Komisar Oettinger je povedal, da je prva prednostna naloga izvajanje obstoječih nalog. Vemo, da še drugi energetski svežen ni v celoti, se ne v celoti izvaja, kaj šele tretji. O tem moramo torej razmisliti. Prav tako pa imamo veliko težav z vzajemnim razumevanjem. Razumevanje tega, kako bi moral izgledati tretji svežen skupnosti. Komisija pa načrtuje predložiti nove projekte, naprimer energetska učinkovitost 2020, energetska infrastruktura, jedrski odpadki, energetska učinkovitost, druga izdaja akcijskega načrta in tako naprej. V pripravi je več različnih direktiv. In zakonodaje. Ja. V zakonodaji imamo še veliko dela, torej o tem bomo čez dva meseca razpravljali na plenarnem zasedanju v Strasburu. O tem smo glasovali v našem odboru pred nekaj meseci. Še enkrat pa moram povedati, da imamo v Evropski uniji omejene energetske vire. Prav tako pa je konkurenca na drugih delih sveta glede dostopa do energetskih virov zelo močna in v prihodnosti bo še ostrejša. Danes potrebujemo nekaj v smislu evropskih šampionov, ne nacionalnih šampionov kajti nacionalni šampioni ne bi bili dovolj močni za konkuriranje na globalni ravni, naprimer, če se primerjamo z Kitajsko, Indijo ali Brazilijo. Naši nacionalni šampioni bi se lahko srečevali torej, z velikimi težavami. Te probleme pa moramo premostiti. Prav tako imamo težave v zvezi z reševanjem energetskih vprašanj zunaj Evropske unije. To dobro poznamo in naši državljani morda ne razumejo geopolitike, ampak vedo, kaj se lahko zgodi, če pride do prekinitve dobave energetskih virov iz tretjih držav. To moramo rešiti. In gospod predsedujoča, Mislim, da bi morali okrepiti sodelovanje, nadaljevali z diverzifikacijo energetskih virov, uvajati obnovljive vire energije, jedrska energija je zelo pomembna, veterna energija, biogoriva, zmanjševanje izpustov pri uporabi fosilnih goriv. Vse to je zelo pomembno. In na vseh področjih so potrebne raziskave raziskav pa ni dovolj. In skupnih temeljev za raziskave in inovacije prav tako primankuje. Potrebujemo večje skupne temeljne, širše podlage za to, da bi razvijali skupne projekte, razvijali inovacije, skupne tehnologije in razvoj teh tehnologij. Pomembni pa so tudi povezovalniki tehnoloških proizvodov. Kako bi lahko pragmatično začeli? Imamo tri predloge. Prvič, ukrepljeno sodelovanje na področju energetskih omrežij, skupni energetski sklad za financiranje novih tehnologij, spomnimo se načrtov SET in jasnega programa financiranja za to še nimamo in to bi bilo zelo dobro. In vzpostavitev skupin za nakup plina, to bi bilo zelo pomembno. Kaj to pomeni ta tretja točka? Ta skupna skupina za nakupovanje. Na učinkovit način bi lahko reševali probleme dobave energije, namesto da 27 držav izvaja svoje pogajanja z dobavitelji. Gospod predsedujoča, ja mislim, da lahko v tem primeru temeljimo na obstoječi zakonodaji in dobavne pogodbe lahko razvijamo na podlagi obstoječih pogodb, ampak lahko bi to storili skupaj. Tudi kar zadeva porazdelitev dobavljenega plina in nafte med državami članicami, izkoriščanje prometa in zaloge. Zato, da bodo naše rezerve zalog prav tako zelo pomembne. prav tako pa bi se lahko srečali z določenimi pravnimi težavami. Te težave pa niso nepremostljive, če bomo uporabili Lizbonsko pogodbo. Tam je omenjena solidarnost na področju energije, to je nov pristop k energiji, to je poseben primer, energija je poseben primer v Lizbonski pogodbi. Prav tako bi morali razmisliti o naslednjem ne glede na to, kakšna bo rešitev. Ta Evropska energetska skupnost mora imeti možnost opt-in, da se lahko vse države članice pridružijo, ko želijo, kajti morda bo treba začeti z majhno skupino držav članic. Vedno moramo to upoštevati. Seveda bi bilo bolje, če bi začeli skupaj, ampak če to ni mogoče, potem je verjetno rešitev ta, da se v skupino vključi vsaj devet držav članic. In na koncu želim opozoriti še na tri glavne prednosti. Vsaj po mojem mnenju. Ekonomija obsega, to je prvič. Ekonomija obsega, še posebej zato, ker sem pred nekaj dnevi pripotoval z Kitajske. In tam človek zlahka razume, kaj to pomeni. In tudi mi v Evropski uniji bi lahko dosegli popolnoma enako. Tudi mi lahko imamo ekonomijo obsega, če nastopimo skupaj na področju energetskih vprašanj za 500 milijonov državljanov. Mi smo največje gospodarstvo na svetu. Mi smo celo boljši od Kitajcev. Drugič, državam članicam bi morda pomagalo, če bi vlagale v ta, v ta draga omrežja za transport energije. Obenem pa bi tako ustvarili tudi več pravne varnosti za naša energetska podjetja. Mislim, da je pravna varnost za energetska podjetja na dolgi rok v velikem obsegu in da jim zagotovimo velik trg, to je zelo pomembno. Treba jim zagotoviti spodbude za dolgotrajne naložbe. S tem bi sprostili sredstva za raziskave in razvoj in sicer na evropski ravni. Evropska raven bi potem postala konkurenčna tudi na globalni ravni. Zelene tehnologije, obnovljivi viri energije, učinkovita izraba energije in konzervacija, ohranjanje energije. Tudi jedrska energija je zelo pomembna. V naši skupnosti izvajamo raziskave na jedrskem področju. In tretja točka, ekonomija obsega, ki jih ponujajo te pobude, s tem dobimo močno, močen trgovinski vzvod. S tem bi lahko izpogali skupne nabave nafte in plina, To bi nam pomagalo tudi pri drugih pogajanjih in tako bi zmanjšali in znižali cene goril in energije. Tako bi bilo naše gospodarstvo bolj konkurenčno. To bi bila velika prednost torej za nas. Imam pa tudi nekaj komentarjev v zvezi z odnosom med EU in Kitajsko. Če želite, bom to podal ob koncu razprave, kajti morda bi bilo bolje, če bi to nekoliko pomešali z glavno razpravo. Torej razpravo o Evropski energetski skupnosti. Mislim pa je, da je zelo zanimivo, če bi preučili povezave in sodelovanje z Kitajsko in ZDA, kajti tudi tam sem bil in v Združenih državah smo prav tako razpravljali o tem problemu, torej kako bi rešili problem podnebnih sprememb, kajti 80 odstotkov težav na, podro na področju podnebja izhaja iz energije. Energija je torej tesno povezana s tem in največje sile so za to odgovorne, zato so naše povezave in naše sodelovanje zelo pomembni. Če želite, bom ob koncu povedal še nekaj besed o tem. Ampak sedaj pa najpomembnejši del, zanima me, kaj menite vi o Evropski energetski skupnosti in kako lahko prispevamo v prihodnosti. Hvala. Grazie al Presidente per questa. Eh, hvala predsednik za to razpravo, eh, s katero smo odprli razpravo v našem odboru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 acestei idei ale dânsului. Prima oară s-a întâmplat la Strasburg când a fost de... Uh, slișau sam, da to misel slišimo že drugič. Rad bi povedal, da obstaja zelo veliko vprašanj v zvezi s tem projektom in sprašujemo se še zlasti, ali države članice Evropske unije končno razumejo, da je samo resnična solidarnost tista, s katero je mogoče rešiti ta pomemben vidik sodobne družbe. Mislim seveda na energijo, vendar pa nisem tako zelo prepričan, kaj ti finančni interesi pri tem so na prvem mestu. stvari moramo urediti na ta način, da bodo ohranjeni skupni interesi, da bodo na prvem mestu skupni interesi. In pri tem gre za solidarnost. Mi zastopamo državljane Evropske unije in mi moramo razmišljati oziroma vedeti nad eh, blagostanjem eh, državljanov in v krizi potrebujemo ustrezne inštrumente. E, sprašujem se, kako lahko zaščitimo državljane in potrošnike, če bi nekega dne imeli skupni energetski trg in skupne cene energije, čeprav imamo različne ravni v različnih državah oziroma različne ravni zaščite v posameznih državah. ali lahko upamo na razne spodbude. Imeti skupen trg je dobra stvar. To pomeni tudi neodvisnost, to pomeni skupne investicije, skupne raziskave, razvoj. Na ta način bi lahko dosegli velik napredek, vendar pa moramo biti realistični in ne smemo pozabiti, da toliko časa, ko bomo odvisni od močnega uvoza, da bomo zelo odvisni od energetske oskrbe. Veliko je prijav za govor, zato predlagam, da napravimo blok prvih pet vprašanj, potem vas prosim, da odgovorite in potem bomo nadaljevali. Okay. Eh, Bačitis, prego. Bačitis. Ačiū, gerimo pirmininkė, gerimas prezidentė. Štovana predsedajoča, gospod predsednik. Danes nihče ne dvomi o to, da je evropsko energetsko politiko potrebno močneje koordinirati. Potrebujemo skupna pravila ki bodo zavezujoča za vse države članice. Imamo dobre želje, želimo enotno pozicijo v pogajanjih z našimi partnerji. Sposobni moramo biti koordinirano nakupovati energijo in imeti na voljo lasne vire. Obstajajo pa tudi drugi dobri cilji in dobre želje. Danes pa imam določene dvome glede tega, eh, da bi prvi fazi energetske skupnosti pripadalo samo devet držav, eh, drugi pa bi lahko pristopili šele takrat, ko bodo za to pripravljeni in tu znova manjka solidarnosti. In dvomim v to, ali eh, bomo oblikovali Evropo dveh hitrosti, da bomo imeli tako imenovani klub najboljših. Na ta način ne bomo imeli enakih možnosti in ne bo solidarnosti. in gospodarsko šipkejše države, naprimer tudi baljske države, bodo zaradi tega trpele, kajti ne bodo imele strukturnih in finančnih možnosti, da pristopijo k energetski skupnosti. E, zato mislim, da moramo najti jasne odgovore glede tega, kako bo energetska skupnost izgledala. in Evrope ne bi smeli razcepiti. Gospod Rubik. Eh, hvala predsedniku Boseku. Eh, mislim, da je pravilno prepoznal duha časa. Kratko malo gre za to, da Evropa potrebuje neodvisnost v energetski politiki in da mora imeti funkcijo vzora v svetovnem merilu. Vedno pa razpravljamo tudi o financiranju pogodb in zelo pomembna točka bi lahko bila, eh, da bi eh, prodali donose iz CO2-ja kot eh, osnova za financiranje tovrstnih pogodb. Kaj ti skupički iz dražb CO2-ja? v prvi vrsti prihajajo z področja fosilnih eh, goriv in jih lahko porabimo za proizvodno fosilne energije in eh, ta eh, poraba bi lahko bila zato bolj učinkovita. In mislim, da je potrebno postopek pridobivanja dovoljen za mrežen infrastrukturo postaviti na evropsko raven tako, da bi dobili nekakšen okvir, eh, kjer bi v najkrajšem možnem času ob upoštevanju vseh danosti eh, lahko eh, razvili vse potrebno. Eh, obstaja pogodba e-, o Euratomu in mislim, da nujno potrebujemo nek pondon tej pogodbi. Potrebujemo drug stebr, ki bo zagotavljal eh, Eh, da eh, ne bo financiran enostransko samo Euratom, ampak da bodo enakopravno eh, obravnavane vse druge vrste pridobivanja energije. Tako da bi na eni strani imeli možnost financiranja, po drugi strani pa. Um, Euratom pogodbo oziroma pondon za drugo področja, za eh, druga razdelilna omrežja. Zato zelo pozdravljam to idejo in mislim, da jo moramo zlasti v tem odboru še nadalje razvijati. Hvala. Grazie, Hvala, gospa Grostet. Merci Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod predsednik, da ste se sestali z nami danes, ker je zelo pomembno. Eh, tematiko. Sta pa dva problema, ki delita Evropejce. Najprej je izbor virov energentov in pa regulacija trgov. Projekt energetske skupnosti, Evropske energetske skupnosti, tako m, mm, ni zgolj pobožna želja, kajti treba je izpostaviti problem eh, višanja cen energentov in kako naj potrošniki, pa naj gre za posameznike, fizične osebe ali za industrijo, eh, kako naj podprejo enotni trg za energente, če so še vedno priča višanju eh, cen in eh, ne samo višanju, tudi fluktuaciji, torej nestabilnosti cen. To je tudi problem tako imenovanega energetskega spleta, kako razložiti državljanom različnih držav članic, še posebej tistim, ki so se odločili za jedrsko energijo ali ki imajo druge eh, vire energije, naprimer eh, vodne vire, kako jim razložiti, da bo treba plačevati višjo ceno za elektriko, ki jo proizvajamo iz eh, plina ali premoga, še so mislili, da so se temu uspeli ogniti. In kot drugo, ko bomo nacionalnim energetskim podjetjem ali agencijam oduzeli pristojnosti in kako naj bi vzpostavili nek konzorci, eh, to vrstnih akterjev, kdo bodo člani takšnega konzorcija. To so vse še odprta vprašanja. Eh, vas pa vsekakor podpiram, zelo podpiram pri tem ambicioznem načrtu, ki se ga lotevate, gospod predsednik. Hvala. Hvala, Hvala gospa Karvajo. Thank much, hvala lepa, hvala tudi vam, gospod predsednik. Pozdravljam to pobudo na področju energetike, ki je zelo pomembna. Evropska unija že ima strategijo, energetsko podnebno strategijo in eh, tudi druge strategije, ki so jih potrdile vse države članice. Moje prvo vprašanje torej je, kako ta obstoječa strategija in zakonodaja, ki jo imamo, eh, lahko predstavlja sestavljen del te nove pobude v energetski skupnosti kot drugo me zanima, ali lahko nekoliko več poveste o tem, kakšne naj bi bile prednosti tega, da vključimo zgolj določene države članice. Pravite, če so države članice pripravljene. Kaj naj bi to pomenilo, če so pripravljene? Kaj stoji za tem konceptom pripravljenosti? Kaj ti države so pripravljene? bile pripravljene sodelovati pri energetski strategiji, podnebni strategiji in kaj pomeni zdaj ta pripravljenost. Potem ali ste govorili tudi že o pravni podlagi za to pobudo in v zaključek še dve zadevi, ki se mi zdita zelo pozitivni. Eno je financiranje. Če bi to omogočilo, da bi imele države članice več eh, sredstev za obnovo infrastrukture, eh, za načrte set in podobno. Drugo, kar pa je tudi zelo pomembno, je, če to povežemo tudi s konkurenčnostjo evropske industrije, kajti energija ima tudi velik pomen za konkurenčnost evropskega gospodarstva. To so teme, ki jih omenjate in to se mi zdi, da je strateškega pomena pri vaši pobudi. No, in Tretje vprašanje torej je, kako naj bi obstoječe strategije vključili v to vašo pobudo, kajti imamo celo vrsto direktiv, sporočil, ciljev, smernic, ne vem kaj vse. Imamo velik svežen za energetiko in podnebne spremembe in kako bo to vključeno v vaš eh, predlog. Kolega Žado zaključuje ta prvi blok vprašanj, potem pa bo predsednik eh, začel z odgovori od Žado. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod eh, predsednik, veselje na me, da se lahko danes z nami, to je velik privilegij in eh, zanima me, ali ste tukaj kot predsednik parlamenta ali pa ste tukaj kot eh, član upravnega odbora Združenja Naša Evropa. In to je bilo pomembno, da nam poveste in ne vzemite tega kot želitev, kot drugo. Omenili ste, omenili ste kako pomembno je združiti sredstva za raziskave in kajti tudi, če ta vsa sredstva združimo, jih je malo in eh, da je pomembno, da tukaj združimo vsa evropska eh, sredstva, ki so na voljo, v kontekstu, v katerem se gibamo, so javna sredstva dokaj redka dobrina. In strinjam se z vami, torej, da je treba podpirati vse vrste energentov, eh, nafta, jedrska energija, obnovljive vire energije in tako naprej. Tako Skratka, moramo imeti zelo širok portfelj in nabor, eh, ampak kadar imamo malo sredstva, skušamo dati neko prioriteto. In če dam primer za zaključek, vidimo, da pri tematiki ITER, o čemer bomo govorili kasneje, danes prispevek komisije prehaja z 2,7 na 5,3 milijarde zgolj zaradi samih stroškov proizvodnje. Če bo zahteva sveta ITER več kot milijardo evrov 2010-2014, bo to več kot eh, dvakrat toliko, kolikor damo obnovljivim virom energije. Ali torej menite, da je treba prenehati z masovnimi investicijami v to vrstne vire energiji, energije in vsaj ponovno vzpostaviti neko ravnovesje in začeti s prioritetami, kot so področje pri energiji, energenti prihodnosti, to so obnovljive vire energije in pa eh, podobne pobude, predvsem vrševanje z energenti. Tako, no, zdaj bom dala besedo predsedniku. Eh, in eh, še enkrat eh, se vam tudi jaz zahvaljujem, predsednik, da ste prišli k nam, da ste nam predstavili to študijo oziroma ta predlog najprej našemu odboru. Mislim, da je to velik znak spoštovanja, ki je každa našega odbora in zato sem tudi zahvaljujem. Izvolite. Madam Chair, and uh, thank you all of you. Hvala, gospa predsedajoča. Hvala tudi vsem za vaše pripombe. Seveda ne moram odgovoriti na vse pripombe in na vsa vprašanja, ki ste mi zastavili. Kot rečeno, je to začetek razprave. In vsekakor čudim, eh, čutim, oprostite, veliko solidarnost z vsem, kar se je zgodilo v 80-ih letih prejšnjega stoletja na področju enotnega trga. In takrat smo začeli resno razmišljati o enotnem trgu v 80-ih letih, potem v 90-ih, pa ponoma smo spremenili celotno vzdušje glede enotnega trga v Evropski uniji. In to v treh, štirih letih pod Delorjevo komisijo smo opravili to pomembno delo. Tako da tukaj mislim, da obstajajo kar pomembne podobnosti. Bilo je tudi nekaj kar konkretnih vprašanj in morda bi raje na nekaj teh odgovorov, vprašanj odgovoril tudi ločno, da bom lahko podal jasnejši odgovor, ampak naj se lotim najprej najpomembnejših. Torej, ekonomska vprašanja, kaj potrebujejo državljani, oziroma kaj pričakujejo, to je kolega Encijo vprašal. Seveda je tukaj pomembna ekonomija obsega. Tega se zelo dobro zavedamo in eh, na večji, višji ravni lahko storimo več in lahko bistveno znižamo stroške, ne pa da jih zvišamo. Torej, z tega vidika je odgovor ta, da mm, lahko pričakujemo dokaj pozitiven rezultat če razmišljamo o naših potrošnikih, ki nimajo zagotovljene najviše ravni zanesljivosti dobav, vsaj v nekaterih državah, je še kako pomembno iti v to smer. In dobro delujoč notranji trg je odgovor na vaše vprašanje, kajti imamo kar nekaj problemov, kar zadeva implementacijo drugi, tretji energetski svežen, naprimer, potem integrirana, pametna omrežja, tudi to nam lahko bistveno pomaga na tej poti. Glede cen, gospa Grosteti tudi spraševala, kako bo s tem. To ne pomeni, da bodo cene ostale iste. Kaj ti enako je bilo na enotnem trgu za številne druge dobrine, cene ne bodo enake povsod, ampak lažje se bomo soočali s številnimi problemi, ki jih imamo na področju energentov in to skupaj. Ključno vprašanje za me je zagotoviti skupna sredstva za tehnologije, ker tudi cene so odvisne od tehnologije. Če lahko razvijemo jedrsko energijo in jo uveljavimo bolj v nekaterih državah, bo energija cenejša. V drugih primerih lahko razvijemo tudi področje veterne ali sončne, sončeve energije, ampak pomembno je, da izmenjujemo svoje znanja in dosežke tudi na področju tehnologije in da skupaj porabljamo sredstva za raziskave in razvoj in za inovacije to je nekakšen naslednji korak po tem, ko smo sprejeli odločitev v Evropskem inštitutu za inovacijo in tehnologijo ali osmi okvirni program za raziskave in razvoj, ki bomo pripravili v roku treh let. In če bomo še naredili tukaj korak naprej, potem sem pripričan, da bomo lahko tudi bolj učinkovito porabili denar na tem področju. In ko je govora o vprašanju kolega Balčitisa, skupna pogajalska stališča in vpraševali eh, ste o devetih državah, ki naj bi na začetku sodelovali. Ja, to ni najboljša rešitev tudi po mojem mnenju, ampak pravim samo, da je to tisti minimum dogovor med devetimi državami in da potem lahko nadaljujemo s tem projektom. Ampak tudi po mojem mnenju to ni najboljša rešitev. Ne, storiti moramo vse za to, da bomo vsi pripravljeni za to enotno rešitev. Naj takoj tudi povem, kakšne imamo pravne možnosti. Približno štiri. lahko spremenimo Lizbonsko pogodbo. To bo zelo, zelo težko. Bolje, da se sploh ne predstavljamo, kakšne težave nas tam čakajo, tako da to lahko kar črtamo kot možnost. Druga možnost. Okrepljeno sodelovanje. Najboljši način na podlagi določili izbonske pogodbe je verjetno, da vzpostavimo energetsko energetsko skupnost na podlagi ukrepljenega sodelovanja in zagotovimo politično podporo za to zamisel. Potrebovali bi vsaj 9 držav, čeprav kot že rečeno, to ni dobra rešitev. 27 bi jih rabili. Torej, ukrepljeno sodelovanje. Prav tako, pravijo pravniki, bi lahko na podlagi Lizbonske pogodbe sprejeli tudi nekaj, kar bi pojmenovali novo sodelovanje povezano z energetiko. In to bodo seveda morali še preučiti pravniki, ali je to možno na podlagi obstoječe Lizbonske pogodbe. potem tudi prehodne rešitve, nekakšne ad hoc rešitve za krajši rok, morda nekoliko skromnejše pobude omenjena zgolj nekatera politična področja, da se odločimo, katere področje sploh hočemo samo vključiti. Tudi to je zelo dobro vprašanje. Možna rešitev je tudi ta, da bomo samo nekaj področji samo vključili, ne vsa. Torej smo na začetku razprav. Torej vsa vaša vprašanja bom, na vsa vaša vprašanja bom odgovoril tudi v pisni obliki, bom poslal več informacij o tem, kaj šele zdaj začenjamo z resno razpravo o tem. Če smemo odgovoriti tudi na vprašanja kolega Rubika. Uporaba in proizvodnja fosilnih goriv na bolj učinkovit način je seveda zelo pomembna še posebej v vaši državi. To na srečo ni tako velik problem, kajti ne uporabljate tako veliko fosilnih goriv, ampak tudi nekatere druge države, ki sploh ne uporabljajo ne vem kako veliko fosilnih goriv, so zaskrbljene eh, zaradi podnebnih eh, vprašanj. Tukaj torej bo treba poštevati vse odprte možnosti z vidika Evropske unije. Euratom je tudi zelo dober primer to vrstnega sodelovanja, še posebej na področju raziskav. Potem vprašanje gospe Grostete. Eno so resursi, drugo je regulacija trgov. To je zelo drži. Regulacija trgov to smo skušali zagotoviti v prvem in drugem energetskem svežnju in verjetno potrebujemo nekakšen politični zagon, politično podporo v to smer, če se bodo vse države članice odločile prav, ampak morajo se odločiti vse države članice skupaj s parlamentom in komisijo, da želimo narediti korak naprej, kar zadeva regulacijo trga, enotnega trga, da bo dostop do energije boljši in lažji in morda lahko tudi zmanjšali, znižali cene, kar je tukaj zopet pomemben učinek ekonomije obsega. In potem je to vprašanje, kako vsem državam članicam razložiti in utemeljiti, da je pametno iti v to smer. Tu imamo tri ključne možnosti. Krepitev sodelovanja, kar zadeva energetska omrežja, kajti boljša energetska omrežja, mislim, da so nekaj, kar vsi vemo, da potrebujemo. Potem skupni energetski sklad za področje raziskav, to mislim, da bo tudi zanimivo za vse države članice. In potem še vprašanje nabavnih skupin za nafto in plin. to je verjetno najtežje vprašanje za vse nas. Namreč, ali smo pripravljeni to storiti. Kajti zdaj se bolj ali manj samo prepiramo in razpravljamo o tem problemu vsak sebi. Vprašanje pa je, ali lahko vse te probleme obravnavamo skupaj z našimi sosedi, z našimi dobavitelji, torej kot Evropska unija kot celota. Mislim, da bi bil to velik napredek, če bi nam to uspelo, ampak nisem pripričan, da je to možno. Mislim pa, da bi to bilo zelo dobro za vse nas. Potem vprašanje gospe Karvaljo. Obstoječe strategije in vse tisto, kar smo razvili do sedaj, je popolnoma skladno z Evropsko energetsko skupnostjo in kar se mene tiče, tukaj ni nobenega problema, ker skušamo pač razviti enotni trg na tem področju. Prav tako se zavedam, da je možno, da bodo samo nekatere države tukaj sodelovali, čeprav bi si želel, da bi vse. Pravna podlaga, tukaj imamo štiri možnosti, kot že rečeno. Prva je popolnoma nemogoče, kot sem že dejal. Eh, mislim, da je sprememba Lizbonske pogodbe. Nekaj, kar je nemogoče pričakovati, tri preostale pa so resne možnosti in eno bo pač potrebno sprejeti, potem financiranje. Sveda, financiranje infrastrukture in raziskav je zelo pomembno in to nam bo šlo mnogo lažje od rok, če bomo to počeli skupaj. Potem konkurenčnost energetske industrije oziroma energetskega sektorja. Konkurenčnost se začne in neha na globalni ravni, ne na evropski ravni. Zato je zelo pomembno, da zagotovimo sodelovanje v Evropi na tej ravni, da bomo lahko bolj konkurenčni tudi na globalni ravni. Mislim, da sem s tem odgovoril na vseh pet vprašanj. Zadnje vprašanje pa je zadevalo prioritete vprašanje, kaj se bomo odločili. Nič še ni odločeno. Omenil sem samo nekaj predlogov, ki so že na mizi. Nekateri so bolj spremljivi za vse države članice, kot naprimer eh, vrčevanje z energijo, energetska učinkovitost, obnovljivi virje energije. To vse so stvari, ki so za vsako državo ključnega pomena potem so tukaj nove tehnologije, na katerimi smo šele začeli, kot naprimer zajemanje in skladiščenje oglika. To je en ključnih projektov Evropske unije. Imamo 12 takšnih naprav, ki ne bi jih vsaj delno tudi financirali Evropska unija. Tako da že začenjamo na nekaterih področjih s sodelovanjem, zelo poklobljenim sodelovanjem celo. Ampak vse pač ni mogoče in pomemben je zato pomemben politični zagon in eh, bistvena je politična podpora za skupne ukrepe na področju energetike. To mislim, da je ključna prednost Evropske energetske skupnosti in eh, tako se bomo morda laže pripravili na te rešitve na evropskem trgu eh, in tudi za evropske državljane, ker ti konec konca mislim, da bo to bolje za evropske državljane. In v mislih imam cene in pa zanesljivost oskrbe in seveda tudi varovanje okolja. Varovanje okolja, zanesljiva oskrba in stabilne cene. To se mi zdi, da se bo vse lahko izboljšalo na ta način. Tako, to mislim, da je to. Ampak še enkrat, kolegi. zelo se bom poglobil v vsa vaša vprašanja in vam posredoval odgovore tudi v pisni obliki, če na kaj nismo odgovorili zdaj. Kajte, gre za popolnoma odprto razpravo in šele začenjamo razpravljati o tej tematiki. Tako gremo lahko naprej na vprašanja. Še devet prošen za besedo. Tako da vas prosim, spoštovani kolegi, če ste lahko kar se da jedrnati. Klot Turmes. Uh, Predsednik Buzek, z vsem dožnim spoštovanjem, tole je vse ena velika zmeda. Najprej zato, ker ne vidim, kakšen mandat imate. Je to vaša zasebna zamisel kot člana Združenja Notre Europe, naša Evropa? Torej, kdo, kdo, kdo vam daje mandat za to zamisel in za to predstavitev? Če lahko kaj več poveste v tem kontekstu kot drugo, delali smo na zakonodaji za notrni trg, za energetsko učinkovitost, za obnovljive vire energije, za plin. Na vsem tem smo delali in iskreno povedano, imamo ogromno zakonodaje in ogromno možnosti. Če resnično želimo kaj storiti na področju učinkovitosti, to lahko storimo. Imamo deset ali dvanajst različnih eh, pravnih aktov, ki nam to omogočajo. Glede obnovljivih virov nam pogodba omogoča vse, kar potrebujemo, da naredimo korak naprej. Ker da je notranji trg, ravno kar smo sprejeli tretji svežen. Zdaj smo v zaključni fazi projekta za zanesljivo skrbo s plinom. Tako da, preden lansiramo takšne velike nove ideje, mislim, da moramo biti vendarle zelo, zelo previdni in pogledati, kako to sovpada, kako te velike ideje v, od ustanovnih pogodb potrujene Evrope eh, in kako se to povezati z dejansko zakonodajo, ki jo imamo. No, tiste izmed vas, ki verjetno niste prebrali izvenega poročila, ki za tem stoji, kaj ti v določenih trenutkih, gospod Buzek, moram reči, da sem kar presenečen, podajate izjave, ki jih eh, sploh ni v tem poročilu, ki naj bi služilo kot podlaga za to. Tako da bodimo natančni in organizirajmo to razpravo na nekoliko bolj strateški način, kajti če ne, mislim, da bomo dojenčka vrgli, zavrgli kar skupaj z vodo iz, iz kopeli. Dobro, hvala lepa, Angelika Nibler, prosim. Hvala, gospod predsedujoča dve pripombi z, me, z moje strani. Gospod predsednik parlamenta, zdi se mi dobro, da ste prišli pred nas, nam predstavili nove zamisli. Mislim, da je to zelo dobro za Evropski parlament, da prevzame pobudo in da oblikuje to vrtne zamisli. In zdaj ste prišli k nam na odbor in nam predstavljate svoje zamisli. Eh, podprti ste za naše predloge. Eh, in vprašanje, zato se mi zdi dobra ta pobuda, mislim, da to krepi nas kot Evropski parlament. E, tudi jaz imam seveda vprašanje, vem, da nimamo veliko časa. E, še eno vprašanje bi rada naslovila na vas, ker tukaj tako je lahko tudi v pisni obliki, ampak moram reči, da sem nekoliko začudena nad tem, da naj bi imeli tako imenovane nabavne skupine za nafto in plin. E, ne vem, naj bi to ustanovili, naj bi to podprli, kdo, kdaj, kako. Moje vprašanje vam je, kako si to sploh predstavljate. Koliko res razumem stvari, se je industrija sama kar dobro in organizirala, eh, tudi čezmejno. In če obstaja kakšna ekonomska prednost iz tega, da se vzpostavi nek večji nabavni konglomerat, potem mislim, da je treba v to vključiti tudi posamezne deležnike na teh trgih in sprašujem vse, kaj lahko Evropska unija, torej kaj sploh lahko politično tukaj v smislu nekih okvirnih pogojev naredimo. Mislim, da je pametno, da to kar prepustimo trgu in konkurenci, ne pa, da to skušamo kakorkoli regulirati strani Evropske unije, če bi lahko tudi to vprašanje tudi zajeli v vaš katalog vprašanj. Hvala. Hvala lepa, kolega Odi. Hvala, gospa predsedajoča. Gospod predsednik, jaz sem vesel, da vas vidim tukaj. Kaj ti veseli me, da se ukvarjate s politiko in da oblikujete politiko. Nočem reči, da vam je dolg čas, ko vodite delo našega zbora, ampak vidim, da ste tukaj eh, zadovoljni v tej vlogi in to me veseli. Eh, strinjam se torej s temi cilji, ampak bi pa vendarle rad eh, vas opozoril na skupnost, na besedo skupnost. Eh, govorili ste o skupnosti za premok in jeklo, na mesto proizvodnje orožja smo se odločili za gospodarstvo, to je logika, to je izhodišče Evropske unije. Potem smo ustvarili Evropsko gospodarsko skupnost in dolgo časa smo rabili, da smo prišli od eh, besede skupnost na besedo Unija. In zdaj imamo to pravno osebo, ki se imenuje Evropska unija. Zdaj vrniti se na termin skupnost pri tako eminentnem vprašanju pa se mi zdi problematično. Uh, In eh, naj zaključim s tem, da povem, da se mi zdi, da bodo državljani zgobljeni, vključno z nekaterimi poslanci, kar zadeva podelovanje na skupnostni ravni, na medvladni ravni, A in B, države članice so delni črke, mi nismo. Uh, okrepljeno sodelovanje. Ne vemo več, kdo sploh komandira Evropsko unijo. To je Grčija, ne vemo, kaj je skupnost, kaj ni skupnost. Skratka, uh, sam se res sprašujem, ali je pametno tukaj praviti besedo eh, skupnost. Torej, kdo je Evropska unija? Kaj se zgodi, če neka država zapusti Evropsko unijo, ostane pa v tej vaši energetski skupnosti? Skratka, ta beseda skupnost me moti in zanima me, kakšno raven politične podpore imate za to pobudo, ki je konec konca zelo pomembna, ali šefi vlad in držav podpirajo to vašo pobudo. Hvala. Hvala. Besedo ima podpredsednica Podimata. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Jaz bi tu predstavila nekoliko bolj optimističen pogled na stvari. S krizo, ki jo doživljamo danes, mislim, da smo prišli do spoznanja, da potrebujemo več Evrope, ne pa manj Evrope. In v tem kontekstu moramo vsi sodelovati, vsi moramo stopiti v bran projektom, ki nas združujejo in nas ne ločujejo. Tako da gre za res eh, čudovito pobudo za ustanovitev Evropske energetske skupnosti in mislim, da imamo vsekakor zadostne razloge za to, da podpremo to, da vse članice Evropske unije podprto pobudo in da se skušamo zavezati k ukrepanju v tej smeri in da ne ustvarjamo novih ločnic med državami, od katerih imajo nekatere korist, druge pa ne. No, ampak pri tem še kako ambicioznem programu, če želimo, da bo ta program uspešen, potrebujemo sodobno, učinkovito, energetsko omrežje oziroma omrežja, ki bodo služila različnim energetskim in pa tudi podnebnim regijam, kot jih določa strategija EU 2020. Imamo polno projektov, zakonodaje in tako naprej, tako dalje, ampak vse je zelo fragmentirano. To, kar pa nam manjka, je neka enotna strategija na evropski ravni. Kar zadeva omrežja, mislim, da je tu cela vrsta različnih stebrov, ki to podpirajo. Pomembno je podpiranje omrežji za medsebojne povezave med omrežji, potem je tukaj obnova eh, obstoječih omrežij, še posebej v novih članicah, in potem so tukaj ukrepi za eh, vzpostavitev tako imenovanih pametnih omrežij. No, vse to je zajete tudi že v strategiji EU 2020. No, ampak vse to seveda zahteva tudi povečanje razpoložljivih sredstev za financiranje teh energetskih projektov. In vprašanje je, ali ta nova kohezivna strategija, ki jo potrebujemo, sploh eh, izvedljiva brez nekega evropskega, vseevropskega sklada, ki bi koordiniral vse aktivnosti, ki so potrebne za promocijo tega projekta. Hvala lepa, Brita Thompson. gospod eh, predsednik, hvala lepa. Začeli ste s povdarkom na tem, da je treba začeti sploh implementirati obstoječo zakonodajo, naprimer z področja notranjega trga, direktive na tem področju, ampak mislim, da je to nekaj, čemu smo priča tudi na številnih drugih področjih. Torej gre za znak, da nas čaka še dolga pot, zelo, zelo dolga pot, predn bomo prišli do resnične energetske skupnosti. Ko smo zadnjič govorili o direktivi o obnovljivih virih energije in ko smo se pripravili na COP15, je Barozo dejal, da moramo postati vodilni v svetu, ampak realnost je takšna, da so države članice bežale vsaka v svojo smer. In kdo so bili vodilni? 77 in eh, Stanislav Lumumba iz Sudana, ker Evropska unija ni bila enotna. Prejšnji teden sem obiskala Kazahstan kot eh, članica delegacije za osrednjo Azijo in tudi Kazahstan posluje s članicami posebej in vsaka članica promovira svoje lastne interese. In enako velja tudi za Rusijo. In zanima me, kako sploh vidite možnosti za to, da bi države članice prepričali v to, da vzpostavimo enotni okvir za dobavo iz zonanjih virov energije iz Rusije in iz drugih držav, s katerimi sodelujemo. Kako naj bo to mogoče, če pa nekatere države članice že zdaj eh, uživajo posebne dogovore z dobavitelji, kajti kar zadeva skupno energetsko politiko, mislim, da smo na zonanji ravni še zelo daleč. Prav tako, kar zadeva Kitajsko, imam kar nekaj vprašanj, kaj Kitajsko konkuriramo. ITER, kjer je Francija nadzirala proizvodnjo urana, zdaj Kitajci že konkurirajo in to zelo pomembno. Tako da tukaj bomo morali konkurirati na globalni ravni, tudi s Kitajsko. In zanima me potem na koncu, kdo, kdo je tistih devet držav članic, ki so začele s to vrstnim sodelovanjem. Hvala. Hvala. Kolega Čečestri. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik, Ježi, dragi kolega, v veliko čast mi je, da vas vidim tu, v tem odboru, vašem, vašem odboru, v prejšnjem sklicu parlamenta. In tudi jaz naj povem, da sem zadovoljen, da ohranjate eh, vezi z eh, Evropskim energetskim forumom. E, eh, Oprečujem se, da sem zamudil vašo predstavitev na začetku, ampak na zadnjem zasedanju v Strasburu smo o tem konceptu govorili, oziroma sva mi dva govorila o tem konceptu. In mislim, da moramo mi vsi skupaj razumeti, zakaj tukaj gre, kaj je predlagano. In zdi se mi, da ne razumemo točno, kaj je predlagano. Še posebej se sprašujem, kaj je tukaj novega. Ali predlagate popolno prenovo? Uh, evropske energetske politike. Kaj ti konec koncev že imamo energetsko politiko in ogromno aktov na tem področju, Klod Turmes je to že omenjal. Moram priznati, da me nekoliko skrbi to omenjanje, spremenjanje, spremenjanje pogodbe ali celo mora biti na nova pogodba. Kajti, kot rečeno, trenutno vlada določena utrujenost od vsega ukvarjanja s pogodbami v Evropski uniji, v skupnostih, tako da mislim, da ni najbolj pametno, da bi kaj kmalo znova odprli te projekte. Konec koncev energetsko skupnost imamo, ki smo jo ustanovili na začetku prejšnjega sklica parlamenta in ta skupnost izvaja kakovostno delo na jugovzhodu Evrope in to moramo podpreti. Prav tako moram reči, da sem zaskrbljen. Ko slišim glasove iz preteklosti, ki se vračajo sem v obliki velecenjenega nekdanjega predsednika komisija gospoda Delorja. Morda je to zgolj eh, britanski pomislek, ampak je pa pomislek. Moram reči tudi, da obstaja veliko tveganje pri predlaganju takšnih novih pobud, kajti lahko se ustavi vse tisto, kar že počnemo in postavimo na kocko vse, kar že imamo ob razpravah o novih pobudah in novi zakonodaji. In eh, naj vas samo spomnim na naše izkušnje z Lizbonsko agendo, Lizbonsko agendo ko so nizozemci oziroma ko je nizozemski politik gospod Wim Kok pripravil poročilo, katere je bilo zapisano, da je od teh 204 pobud najmanj 200 neuporabnih. In nikamor nismo prišli s to lizbonsko agendo. Edina rešitev oziroma edina, edini dosežek je bil ta, da smo naredili korak naprej na področju liberalizacije eh, energetike. Ampak zdaj smo tako ali tako delali že prej, brez lizbonske agende. Tako da res moram reči, da odkar sedim tukaj v tem parlamentu, 16 let že, se mi zdi, da vse čas delam zgolj na tem, da bi končno vzpostavili enotni notranji trg, popolnoma liberaliziran notranji trg na področju energije. To nam še ni uspelo in verjetno nas čaka še kar nekaj dela. No, ampak, kot so dejali že nekateri drugi kolegi, ravno kar smo sprejeli nove zakone v okviru tretje ga svežnja in zdaj pač moramo dati državam članicam čas, da to prenesejo v svojo zakonodajo, da to začnejo izvajati in da vidimo, kako zadeva funkcionira. In to bo trajalo kar nekaj let. In če bomo poleg tega skušali zdaj početi še nekaj novega, potem kot rečeno je tveganje, da bo delo, ki že teče, zapadlo v nek uh, mrtvi tek in da se ne bo nič zgodilo. In rad bi zaključil z anegdotovo opozorilo predprejšnjem sklicu parlamenta je takratna komisarka za energijo Leola de Palacio prišla s predlogom za upravljanje naftnih zalog in to je bilo v času, ko so nas skrbile svetovne dobave nafte. In predlog je bil, da naj spremenimo režim eh, naftnih zalog iz eh, obstoječega režima v okviru IAEA e eh, in da naj dvignemo obvezne rezerve z 90 na 120 dni in da naj damo komisiji pooblastila, da intervenira na trg z namenom, da se trg bolj izenači in da ima komisija pravico do tega, da posega na trg eh, z odprodajo zalog ali z nakovanjem novih zalog, da bi na ta način vplivala na trg. To je poskušal tudi predsednik Clinton, ampak mu je grdo spodletelo. Je ja, tudi ta pomislek, ki je parlament izpostavil in ta predlog je bil zavrnjen. In to z absolutno večino v plenumu. Ne samo enkrat, ampak dvakrat, ker so zadevo potem poskušali nam še enkrat prodati. In kolega Klod Turmes je tukaj odigral ključno vlogo skupaj z menoj in z nekaterimi drugimi kolegi, ko smo dejali, da je to rešitev problema, ki ne obstaja. Tako da, Jerži, prosim skušajmo tisto, kar imamo, izvajati bolje in ne skušajmo početi več, če ne preveč. Spoštovani kolegi, zdaj imamo težavo. Nekoliko smo že presegli čas, ki je bil namenjen tej točki. Še trije govorniki. Zdaj sprašujem kolegi Remek, Lajnen in Saudargas, ali bi lahko posredovali pisne vprašanja predsedniku in prepustiti jih nekaj trenutkov še predsedniku za odgovor. Če se strinjate, če lahko sprejmete takšno rešitev, hvala lepa. Bi bilo možno, da pišete predsedniku in da bo predsednik lahko eh, odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena do sedaj. Hvala lepa. Časa za odgovor na vprašanja seveda ni dovolj. In natančnih odgovorov za nekatera vaše vprašanja pravzaprav sploh nimam. Povedati pa moram, da sem presenečen, celo razburjen zaradi tega, kar je povedal gospod Turmes. Kajti z vami sem pravzaprav razpravljal o tej težavi in sami veste, da sem vas želel obiskati v odboru ITRE in o tem sem razpravljal s koordinatorji iz političnih skupin. Obvestil sem jih, da sem pripravljen priti sem in predstaviti to pobudo. In eden od njih ste bili vi, Klod. Zato sem jaz presenečen, da ste vi presenečeni, da sem jaz tukaj. Se upravičujem, ampak tako pač je. Unbelievable for, my, for myself. Sam, kar ne morem verjeti, res sem presunjen. Res je, lahko povem, da sem predstavil nekaj drugega, od tega, kar je v tem poročilu. Nisem želel predstaviti poročila naše Evrope, gre za politično zamisel. Da še odgovorim vam, gospod Čičester. Rekli ste, da se ukvarjamo že z veliko področji. To vem, ampak sami veste, kako zahtevno je to, se spomnite razprave o tretjem energetskem svežnju. Danes potrebujemo politično podporo za določene politične zamisli. Od koga? Od držav članic. To je jasno, kaj ti. Nič ni mogoče doseči brez podpore držav članic, gledano v splošnem. Imamo sicer metodo skupnosti, ampak določene spremembe in ključni koraki zahtevajo podporo držav članic. In zavedamo se, da je to zelo pomembno. Države članice samostojne, neodvisne države članice so tiste, ki si lastijo te zamisli. Gospod Čiste, Čičester, spraševali ste me, zakaj? Zato, da bi si zagotovili politično voljo pol odbora ITRE in drugih odborov. To je zelo pomembno, če se bomo spustili v podrobnosti. Seveda, na voljo je že veliko zakonodaje. Podal sem celo nekaj primerov, nedavnih primerov Evropske komisije. Ampak ne vemo, ali je to enostavno izvajati, verjetno ne. Zato bi lahko rekli, da so ključnega pomena vsaj tri točke. Omrežje, to je zelo pomembno, Vemo, da imamo na področju omrežji težave. Drugič, skupna strategija za raziskave. Kajti s pomočjo raziskav lahko dosežemo vse. Obnovljivi viri energije, novi viri energije, vse. In tretjič, to je prav tako zelo pomembno, velike napetosti obstajajo med državami članicami, zaradi pogajanj zunaj Evropske unije. Je to nujno? Ali je nujno imeti tisoče vprašanj v zvezi s Severnim tokom, Južnim tokom, Nabukom in tako naprej? Ne. Mislim, da bi morali skupaj začeti razmišljati o tem vprašanju. In tri točke, ki sem jih omenil, bi lahko zadostovale za resen premislek o skupnosti prvič to pomeni podporo za zamisli, za vaše in naše zamisli iz odbora ITRE, zato da bi bilo to lažje v državah članicah. In vprašal sem koordinatorje, ki so odgovorni za politične skupine v odboru ITRE in strinjali so se s to predstavitvijo. In sami veste, da sem jaz vprašal, ali lahko to storim. Dobro. Nimam časa za to, da bi odgovoril na vsa vprašanja, ampak bistvo te zamisli je zelo pomembno. In o to sem trdno prepričan. To je šele začetek te velike zamisli. Seveda potrebujemo podporo držav članic. Obiskal sem 14 ali 15 držav članic in sicer uradno. V vsaki razpravi je bila to točka na dnevnem redu z ustreznimi ministri, premijeji in tako naprej. V zvezi s skupnostjo, kako bi spremenili pristop do energetskega vprašanja? To je bila seveda politična razprava brez podrobnosti. Brez podrobnosti se upravičujem. Podrobnosti pridejo v igro kasneje. Sedaj smo začeli z delom, s podrobnostmi pa smo se začeli ukvarjati ob treh popovdan danes predtem je bila to samo politična razprava. O tem sem razpravljal z vodi držav in vlad v 15 držav članicah, ali je to dobra zamisel ali ne. Kaj ti potrebujemo močnejšo Evropsko unijo, pa tudi države članice. Države članice skupaj morajo sodelovati z Evropsko unijo na področju energetike. Dobro. Hvala lepa, kolegice in kolegi. nel ringraziare il presidente e nello scusarmi ancora con i colleghi che non sono potuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvaležni smo vam za vašo predstavitev. Opravičujem se poslankam in poslancem, ki niso prišli do besede. Zelo pomembno pa je povedati, da ste predstavili pomemben in zanimiv predlog, kajti drugače ne bi bila tako uroča razprava. Hvala. Yeah, yeah, yeah, yeah. Right,

Sì, due minuti soltanto per consentire. Dve minuti samo da omogočimo prihod našemu gostu. Madame la Présidente, je suis certain. Gospod predsedujoča, prepričan sem, da ne želite nikogar prikrajšati? Ja, se nam lahko traducirate. Prosim, gospod Enan. Hvala, gospod predsedujoča. Prepričan sem, da ne želite izločiti nikogar, ampak mislim, da se koordinatori strinjajo, da moramo začeti delati drugače. Redno prihajam sem, pravočasno, vedno poslušam uvodne izjave in mislim, da je obžalovanje vredno, da naša skupina ni prišla do besede. V prihodnosti bi to lahko spremenili, sedaj je bil primer morda izjemen, ampak v prihodnosti moramo spremeniti način dela, zato da bo lahko vsaka skupina prišla do besede in izrazila svoje mnenje, kajti drugače to ni pravično. Giulio, su questo. Gospod N., povedati vam moram, da imate prav. To ni bila moja krivda. Problem je bil ta, da preprosto niso prišli vsi do besede na koncu. Vem, da sem preprečila vam in drugim kolegicam in kolegom, da bi prišli do besede, morda bi morala spremeniti vrstni red, pravi imate, vsaka skupina bi morala priti do besede šlo je le za naključje in za vrstni red dviganja rok. Še enkrat pa se vam opravičujem za to. Sedaj pa pozdravljam komisarja Oettingerja. Opravičujem se mu za zamudo. Žal so bili govorniki precej dolgi, upam, da bodo v okviru te točke vprašanja krajša. Komisar je tukaj, da nam predstavi poročilo, ki ga je komisija sprejela aprila. To je poročilo o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev in komisija želi to poročilo predstaviti parlamentu. Mislim pa, da bo komisar spregovoril tudi o osnutku spremembe uredbe zato da bi izkoristili sredstva, ki še niso bila izkoriščena. Gospa predsedajoča, spoštovane gospe in gospodje, poslanke, poslanci, hvala za priložnost, da lahko predstavim naš predlog, ki je tako rekoč prišel svež iz tiskarne. In sicer, ko gre za sredstva, ki niso bila uporabljena iz Evropskega konjunkturnega programa za energijo. Če mi dovolite, bi najprej nakratko spregovoril o včerajšnjem eh, energetskem svetu, zlasti, ko gre za debato o bodoči energetski strategiji, ki je v središču. Eh, svet eh, pozdravlja inventarizacijo stanja in to je osnova za delo naprej. Omenjene točke Eh, na včerajšnjem sestanku sveta so zadevale prvič energetsko infrastrukturo, drugič eh, varnost preskrbe, tretjič obnovljive vire in četrtič učinkovito rabo energije. Mislim, da je to idealna priložnost, eh, da se odbor zelo aktivno vključi v debato o energetski strategiji. Ta debata bo potekala v drugem pol letju in hvaležen sem, da eh, bo Evropski svet eh, imel eh, sestanek januarja in februarja na temo energije. Ta hip v naši generalni direkciji, v komisiji, razpravljamo o ukrepih, ki bodo na dnevnem redu naslednje leto in o katerih se bo takrat odločalo. Eh, hvala tudi za to, da ste predvideli poročilo na lastno eh, pobudo. In eh, prav tako bodo razprave, ki bodo potekale jeseni, stvar sodločanja parlamenta, tako da sem vedno na voljo. Druga točka, ki je bila obravnavana včeraj na svetu, je naftna katastrofa v Mehiškem zalivu. In Opozoril sem tudi na nadaljna srečanja in tudi na nacionalne energetske regulatorje. Ta sestanek je predviden za 14. junija, kasneje bomo poročali seveda tudi o rezultatih, o izpolnjevanju vprašalnika, o preventivi, o optimiranju naših varnostnih struktur, tako da se kaj primerljivega eh, v Evropi ne bi zgodilo. Sedaj pa k sami TV. Parlament je pred enim letom glasoval o konjunkturnem programu, sprostili se sredstva, zato smo eh, tega zelo veseli in tega eh, tudi izvajamo. 87 predlogov je bilo že predloženih in strokovno eh, vrednotenih in 58 predlogov je bilo izbranih in predvidenih za sofinanciranje. Eh, poročilo komisije, ki ga je omenila gospa predsedojoča z aprila tega leta eh, o implementaciji Evropskega energetskega eh, programa za oživitev, kaže, da smo na pravi poti. Teh 58 projektov bomo verjetno uresničili za 97 odstotki Eh, razpoložljivih sredstev 3,8 eh, milijard eh, evrov. Iz tega bomo lahko izčrpali 97 odstotkov, gre za zelo veliko stopno izkoriščenosti. Po današnjem vedenju pa ne bo mogoče porabiti zneska 114 milijonov evrov iz različnih razlogov, pravnih, načrtovalskih, tehničnih, tega ne bo mogoče realizirati. 4. maja sem zato tukaj v vašem odboru eh, pri raziskovalnem programu za 2010 eh, govoril o naših načrtih, ki zadevajo eh, uporabo teh nevezanih sredstev. Pred tem smo se z določenimi člani tega odbora tudi bilateralno pogovarjali. Komisija komisija je včeraj sprejela naš predlog spremembe uredbe in tam je določeno, da se uporaba teh neizkoriščenih sredstev in eh, drugih eh, morebitnih zneskov iz EPR-a dovoli. Eh, to pomeni, imamo načelno pooblastilo, načelno dovoljenje, da se ta sredstva lahko na novo uporabijo tako da po preteku roka ne bi zapadla. Ta predlog je v vodni navedbi 7 v EPO-ju, torej gre za neizkoriščena sredstva za financiranje projektov na področju energetske učinkovitosti eh, in zmožnost uporabe obnovljivih verov ta eh, težišča, ki so pomembna tudi parlamentu, bomo stotstotno realizirali. In sicer predlog predvideva oblikovanje posebnega instrumenta za financiranje za energetsko učinkovitost za eh, projekte obnovljivih virov, zlasti eh, na urbanih občinskih področjih. Mi razvijamo sinergije za drugimi izdatki EU za to, da bi maksimirali učinkovitost na energetskem sektorju. Tako kot je to zapisano v predlogu, eh, želimo eh, oblikovati možnost eh, oziroma močneje povezati možnost strukturnih skladov za drugimi možnostmi. Zato želimo pozoriti tudi na uporabo teh sredstev za doseg optimalne učinkovitosti v poslopih. Ta Predlog je zelo pomemben tudi v smislu naše strategije 2020 za rast in delovna mesta. Mi predlagamo, eh, da bi projekti trajnosti zajeli javna in zasebna eh, poslopja, da bi eh, oblikovali čim večjo energetsko učinkovitost, da bi našli decentralizirane vire energije, da bi oblikovali čist lokalni primestni promet. Eh, učinkovito cestno eh, razsvetljavo, smart metering in tako naprej. Skratka, gre za izredno široko področje uporabe v posameznem primeru eh, niso potrebne eh, tiste vsote, ki jih predvideva eh, celoten program in zato bo mogoče lahko spodbujati celo vrsto različnih predlogov. Zato, da bi spodbujali decentralne naprave, je potrebno pritegniti mestne in lokalne oblasti, skratka veliko stavimo na lokalne župane, ker oni delajo pravzaprav s prakso in lahko pomenijo garancijo za implementacijo. E, potem gre tu še za finančno posredništvo v obliki naših bank in finančnih inštitutov, e, ki naj bi zagotavljali najbolj učinkovito uporabo evropskih sredstev. Eh, prav tako naj bi maksimirali eh, kratkoročno učinkovitost investicij za največjim eh, učinkom na gospodarstvo in oblikovanje delovnih mest. V skladu za uredbo EPO naj bi ta specialni finančni instrument bil omejen na financiranje teh eh, eh, ukrepov, eh, ki naj bi imeli zelo velik vpliv na oživitev evropskega gospodarstva oziroma bi omogočili večjo zanesljivo z oskrbo z energijo oziroma zmanjšanje toplogrednih plinov. Kriterij uredbe EPO Eh, naj bi zadevali zbor ukrepov, eh, ki se bodo financirali v okviru tega inštrumentarja. Prav tako želimo, to je gotovo tudi v vašem interesu, doseči geografsko eh, ravnovesje teh projektov v tem novem svežnju časa je malo. Eh, svet in parlament eh, morata pred eh, koncem leta potrditi spremembo uredbe. Predlog komisije je bil zato izdelan tako, da je usklajen za dogovori preteklega leta in hkrati pa se usmerja na zeleno rast, na trajno uživitev gospodarstva. Upam, da bomo lahko naš eh, čas eh, ustrezno eh, izpolnili. Hvala za vašo pozornost. Če želite, bom tudi kasneje pripravljen razložiti posamezne točke in veselim se že naslednjih mesecev, ko bomo skupaj sodelovali pri realizaciji tega projekta. Hvala, gospod komisar. Sedaj odpiram raz pravo in dejansko vas prosim, da ste čim krajši in računam na vaše sodelovanje. Kolega Rubik. Eh, hvala, gospa predsedojoča, hvala, gospod komisar. Zlasti se zahvaljujem tudi za to, eh, da bo do te spremembe prišlo tako hitro. In sicer bi me eh, zanimalo 3,98 milijard, ali je to celoten potencial, za katero obdobje in kaj se bo zgodilo z 114 milijoni, ki so preostali. Torej, čisto konkretno. Eh, 3,98 milijard je celotni finančni okvir v eh, smislu konjunkturnih programov za omilitev krize. Mi moramo to implementirati, svet in parlament sta to potrdila. Sestavne dele programa poznate, tu gre za CCE, za raziskave, za obnovljive eh, energetske vire, za njihovo učinkovito rabo in že takrat je bilo določeno, eh, da se sproščena sredstva namenjajo za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Mi imamo torej sedaj za gotovostjo 114 milijonov, vendar pa ne izključujem tega, da eh, v naslednjih tednih eh, ne bi dobili še kakšnih novih projektov, ki bi jih lahko umestili v ta okvir. Zaradi pravnih eh, razlogov, zaradi pomankanja sofinanciranja predlagateljev pa morda nekaterih ukrepov ne bo mogoče izvajati. Skratka, eh, kako teh 114 milijonov eh, bi želeli nameniti projektom eh, za obnovljive vire energije. In da bi vse skupaj bilo terminsko čim bolj usklajeno, si predstavljamo naprimer manjše projekte, navedel sem tudi nekaj primerov, naprimer na lokalni ravni, na mestni ravni, tako da bi eh, jih eh, iz teh 114 milijonov eh, lahko financirali večje število manjših projektov. Eh, kolega Čacimarkakis ima zdaj besedo. Predlagam eh, komisarju, da kumulativno odgovori na vprašanje, kaj ti vprašanje je zelo veliko, zato ne moremo postavljati vprašanje neposredno eh, odgovarjati na nje. Gospod Čacimarkakis. Hvala tudi za te informacije. Gospod komisar, hvala za to, da ste tako hitro prišli k nam. 60 projektov je bilo odobrenih. Eh, mnogi projekti zadevajo obnovljive energije, tu mislim zlasti na velike eh, veterne projekte, eh, to se mi zdi sicer zelo dobro, vendar pa vemo, da več, ko je projektov za obnovljivimi viri energije, več potencijala za njihovo skladiščenje potrebujemo. Moje konkretno vprašanje je, kako vi to gledate v odstotkih, koliko projektov je povezanih s shranjevanjem, kako uh, bo um, eh, izkoriščeni 114 milijonov evrov za to vrstne projekte in sami ste rekli, kohezijski strukturni skladi uh, morajo biti ra usmerjeni, racionalizirani tudi v smislu shranjevanja skladiščene energije, kaj je že načrtovanega ali že potekajo pogovori za vašimi kolegi, eh, zlasti uh, gospodom uh, Hanom. Si, Hvala. Van Nistelrooy. Eh, hvala, gospa predsedojoča, tudi hvala za hitre informacije, eh, kaj ti dejansko čakamo že na to, da bi obravnavali tiste teme, ki imajo evropsko dodano vrednost. Infrastrukturne projekte, temu smo že pritrdili, eh, potem veliki eh, veterni projekti, tudi s tem smo se strinjali, CCS tudi, to so razvoji, eh, ki morajo potekati na evropski ravni, kjer se to tudi splača. Eh, prav tako smo jasno povedali, da če nam to ne bo eh, uspelo, teh 97 eh, odstotkov denarja za projekte, to je že lepo in prav, ampak če nam to ne bo uspelo, pri nas obstaja potreba po takšnem paketu in energetski učinkovitosti. In um, ta znesek je 114 milijonov za vse države in tu uh, eh, po to želite vključiti pravzaprav zelo veliko, ampak potrebno je sprejeti določene odločitve. Uh, če vidimo, uh, Eh, da imajo nacionalne države že tudi veliko akcijskih načrtov. Kaj je potem dodana vrednost, če dvojno počenjamo to, torej tu delamo to, kar nacionalne države tudi že počenjajo. Eh, tu me zanima še nekaj bolj konkretnih stvari. Ampak morda boste še kaj predstavili. Skratka, kako eh, na, mislite vse to usklejevati? E, preprečiti moramo, da bi imeli e, tisoč en projekt, da bi se preveč fragmentirali. Dejansko se moramo osredotočiti na tisto, kar je pomembno. Smer, ki ste jo nakazali, je mislim, da dobra in jo je mogoče tudi zelo hitro uresničiti. E, tudi kot akcijo v smislu omiljenja krize. Če denar že imamo, Eh, potem moramo ta denar tudi učinkovito porabiti. Omenili ste župane ali imate kakšne konkretne projekte. Mislim, da tu stvari ne bo težko realizirati. Um, eh, hvala komisarju za to. To je zelo dobrodošlo, kar je povedal. Eh, morda gre za določeno frustriranost na strani parlamenta. Lahko bi rekli, da smo vam to tako povedali in sicer eh, med pogajanjem, eh, ko je šlo za program za oživitev. Zelo težko je bilo zagotoviti denar za učinkovitost energetske rabe. Mislili bi si sicer, da bi se lahko takoj osredotočili na vprašanje delovnih mest, na stimulacije, eh, in eh, vendar pa so s tem lahko povezane težave. No, ne glede na to, to, kar imamo sedaj, je odlično. Eh, in Eh, to, da imamo zainteresirane strani, je zelo pomembno. Zelo pomembno je imeti povezave za pomembnimi telesi kot Evropska investicijska banka. Eh, skratka, da ne gre samo denar za, eh, iz programa za oživitev, ampak tudi za druge investitorje, ker na ta način lahko omogočimo, naprimer, občinam, da dobijo podporo, ki eh, so jo eh, iskale in jo sprva niso dobile. Eh, imela bi vprašanje v zvezi s tem, ali predvidevate kakršne koli težave v svetu na to temo in tudi kako hitro menite, da bi lahko prišli do uh, dogovora med parlamentom in svetom. Hvala. Claude Turmes. Claude Turmes. Gospod komisar, hvala za ta predlog, ki je zelo v smislu tega, eh, kar je parlament tudi predlagal v zaključni fazi pogajen preteklo leto. Eh, in eh, vemo tudi, kakšen je vaš osebni angažma in ga zelo cenimo. Moje vprašanje, čisto na kratko, ali ste imeli čas včeraj v svetu, da ste Eh, govorili o eh, teh predlogih sprememb, eh, kajti parlament je tako rekoč enotno za tem predlogom in vprašanje je, ali bo tudi svet v ustreznem času dobil večino, da bi lahko dosegli napredek na tem področju. Sedaj dam besedo kolegi Balčitisu, In zaključujem seznam govornikov. E, še pet je želja po govoru. E, hvala. E, gospod predsedujoča, gospod komisar, hvala. Čestitam vam vašim aktivnim odločitvam. Čestitam za vaše odločitve. V smislu oblikovanja energetskega sistema, zato da bi šli iz izoliranosti posameznih regij. Solidarnost je izjemno pomembna, brez te solidarnosti ne bomo mogli uresničiti naših ciljev. Prijetno sem bil presenečen nad vašim stališčem v zvezi z tretjimi državami glede dobave energije Evropski uniji in sicer ste se izrekli za to, da bi pogajanja s temi državami morala potekati na ravni EU. To me veseli, vesel sem tega, kar je bilo že storjenega in upam, da ne bo na voljo samo 14 milijonov, ampak še več sredstev za oblikovanje skupnega energetskega sistema da ne bi pomagali samo tistim državam, ki sem jih prej omenil, ampak da bi se izboljšala tudi situacija na svetovnem energetskem trgu. Hvala. Kolega Renču, prosim. Eh, hvala, gospa predsedojoča, gospod eh, komisar. Eh, hvala za to inicijativo in zelo dobro je to, kar ste povedali hkrati, pa želim ponoviti to, kar je bilo že povedano. Veste, komisar, ki je izpolnil največ svojih obljub, edini problem je, da se mi ta preostali znesek zdi dokaj majhen, zlasti, ko gre za učinkovitost v poslopih. Eh, seveda imate še naprej našo podporo in prosim vas, da nam še naprej pomagate na tem posebnem področju. Hvala. La kolega Kolaška Bobinska. Kolegica Bobinska. Eh, e, komisar... Hvala lepa, gospod komisar, za tako pogoste stike z Evropskim parlamentom. Upamo tudi, da če bo prišlo in že prihaja do razhajanj med stališči držav v svetu in Evropskim parlamentom, da se boste bolj nagibali v smeri stališča Evropskega parlamenta in da nam boste podprli, kajti mi vsakakor podpiramo to zamisel, ki je vam zelo blizu, se pravi energetska solidarnost. No, ob tej priložnosti bi vprašala, kako izgledajo izdatki na področju investicije na Buko. Pravite, da nekateri projekti ne bodo izvedeni oziroma vsaj ne tako, kot smo menili. In uh, zanima me, ali morda ne bo to neinvestiranje ogrozilo projekte na Boko. Hvala. Allora, completiamo gli interventi e poi comincia. Allora, sacchiamo. Andiamo eh, naprè, collega Audrey. Eh, merci, vous aviez promis, vous aviez promis, monsieur le commissaire. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Obljubili ste, gospod eh, komisar, da boste v rednem stiku s parlamentom. To obljubo držite in to pozdravljam. Zanima pa me, zdaj, ko ste se že vdomačili v svoje funkciji, ali se vam morda ne zdi, da Evropska unija premalo investira v velike izzive, ki so pred nami. Kajti šefi vlad in držav in vsi naši inštrumenti, ki jih imamo, so usmerjeni v finančnost stabilizacijo, ampak naši državljani pričakujejo tudi rast. In v vašem sektorju, oziroma v vašem eh, portfelju na področju energetike, vidimo, da je treba ogromno investirati v Galileo, ITER. Kolegica Krus nam je govorila potem o, o širokopasovnih omrežjih. Torej, ali menite, da investiramo dovolj, da bodo imeli naši državljani dovolj zaupanja v nas, eh, če tudi pač uporabljamo to nesrečno Evropsko investicijsko banko, ki je upravljena za vse sorte stvari, ampak res me zanima, ali po vašem mnenju Evropa v vaš portfelj energetiko dovolj investira. Tukaj erano terminati. Ho detto che facciamo tutti gli interventi e poi la replica. Lena. Ok, thank you. Gospa Ek. Dobro, hvala lepa. Gospod komisar, to smo pričakovali in res cenimo način, kako ste formulirali to odločitev. To je po našem mnenju učinkovito, hitro. Ampak, ko govorimo o 114 milijonih evrov, seveda imamo potem še sofinanciranje strukturne sklade EIB, tako da je znesek bistveno višji. Ampak eh, vsekakor pričakujem, da bo šlo to na vzgor tudi zaradi še neporabljenih sredstvo, to bomo videli šele decembra potem, koliko nam bo ostalo, ampak srbi me to, da si zelo prizadevate tudi za to, da zmanjšujete birokracijo tukaj, kajti veliko smo si prizadevali na področju gospod, oživice gospodarstva in želimo rezultate, podnebne rezultate zdaj, zaposlitve čim prej. Levi delež Marja gre na zelo dolgoročne projekte, dolgimi časi načrtovanja in potem priprave, preden dejansko zadeva začne proizvajati rezultate. To, kar potrebujemo zdaj v, v teh razmerah v Evropi, so projekti, ki jih lahko začnemo zelo, zelo kmalo. In če v pogajanjih potrebujete podporo za to, da bodo ti postopki enostavnejši na lokalni ravni, regionalni ravni ali kakorkoli že, da bodo vsa podjetja in MSP-je vključeni, potem lahko računate na podporo parlamenta, kajte vedno bolj se zavedamo, da potrebujemo hitre projekte na področju energetske učinkovitosti, ki bodo ustvarili delovna mesta v Evropi letos, prihodnje leto in ne čez 20 let oziroma leta 2020. Eh, e, no e, Hvala lepa. 114 milijonov nam je padlo nekako z neba. To je ne ravno veliko. Upam, da boste našli več sredstev, kajte gre za bistveno vprašanje. Nemci so to že dobro rešili in eh, tudi drugi naši sosedje proti zahodu. Tu imam v mislih predvsem nove države. Namreč mi smo imeli le 2 odstotka od eh, regionalnih skladov namenjenih za obnovo starih zgradb. Vendar gre za projekte, kjer lahko zelo hitro stvari sprožimo in eden takšnih projektov je tudi mm, obnova starih stavb. Tukaj bodo hitri učinki, izvedba je hitra, tudi projektov ni treba ne vem kako posebno oblikovati in eh, to bo obenem tudi zmanjšalo brezposobnost na lokalnih eh, trgih. Tako da, ko gre za nove države, je treba imeti to v mislih, še posebej, če gre za gradbeništvo. Hvala. Kolega Žado, la parola. Kolega Žado. Hvala lepa, gospod predsedujoče, hvala, gospod komisar. Naj samo jasno povem pravite, da imamo 97 odstotkov načrta za obnovo oziroma oživitev gospodarstva, ki je zdaj že v izvedbeni eh, fazi. In teh ostalih 3 odstotkov je 114 milijonov. Ampak 97 odstotkov sredstev ali vsaj projektov, na katere se vežejo ta sredstva, še ni v teku. V Franciji slišim, da je mnogo več projektov, ki sploh še niso bili izvedeni. In vprašanje je, ali s tem vašim predlogom dobivamo neko perspektivo za prihodnja leta in če se bo izkazalo, da tudi drugi projekti niso bili opravljeni ali da so celo mm, bili eh, črtani, ali bo pomenilo to, da bodo sredstva, ki so bila namenjena tem projektom, prišla nazaj in da se jih bo lahko v prihodnje porabilo za isto reševanje istih izzivov na področju energetske, podne, eh, energetske učinkovitosti. Kristjan Eller. Gospod komisar, struktura stanovanjskih zgrad v Evropi je v bistvu razdeljena na dva dela. Nove države članice z nekdanjo socialistično ekonomijo pomeni, da imajo v 60 odstotkih eh, v lasti nepremečnine lokalne skupnosti. In eh, če se lotimo tematiko energetske učinkovitosti, mm, ni problem samo kako najti sredstva, ampak so problem tudi investicijski cikli teh eh, stanovanskih skupnosti. In eh, mislim, da je pomembno, da to uporabimo kot nekakšen ozvod za to, da skupaj z Evropsko investicijsko banko poiščemo inštrumente za to, da poiščemo in damo na voljo možnosti in mehanizme financiranja eh, tistim, ki si ne morejo privoščiti lastnih eh, subvencij oziroma sofinanciran. Eh, v vzhodni Nemčiji in v drugih nekdanjih vzhodnoevropskih državah so te stanovanske skupnosti vsakih pet let izvajale investicijske cigle, sredstva so zdaj investirana in zdaj imajo težavo od bank dobiti kredite za naslednjo fazo investicij, kajti refinanciranje eh, kreditov je zelo, zelo težko zagotoviti eh, oziroma kvečemo na, na srednji ali daljši rok. Tiste države, kjer je, so nepremečnine večinoma v lasti posameznikov, tam je to mnogo lažje izvajati na takšen način, kot pa tam, kjer so eh, ta stanovanja še vedno nekako v družbeni lasti. Tako da treba je uporabiti nek vzvod za to, da skupaj s strukturnimi skladi in z možnostmi financiranja, morda preko Evropske medicinske banke, zagotovimo sredstva za to, kajti če ne, eh, ne bo možno zagotoviti zadostne stopnje sofinanciranja, kot je to potrebno. Hvala in še zadnja dva, prosim, če ste kar se da kratki, kajti zdaj sem zaprla seznam kolega Rivazi in potem kolegica Rivazi in potem še kolegica Tikao. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, navdušena sem bila na tem, ko vidim, da je podarek zdaj na prioriteti, ki jo daje Evropa zmanjšanju izpustov eh, toplogrednih plinov in na energetsko učinkovitost. Vprašanje je, se je teh 4, 4 milijarde evrov, ki jih imamo za strukturne eh, sklade in če želimo zagotoviti, kar se da dobro energetsko učinkovitost in eh, torej držati, se držati te zaveze 20 odstotkov, nam manjka 100 milijard evrov. In ta evropski sklad, ki naj bi eh, združeval EIB, eh, banke, in ostale. Tukaj bi morda morali resnično zasebne banke tudi motivirati, ki trenutno niso najbolj priljubljene, da naj sodelujo pri spremembi in eh, pri doseganju ciljev za zmanjšanje izpustov topogrednih plinov in tu mislim, da je vaš eh, predlog zelo dobro, to, da bomo tudi evropske banke spodbudili k sodelovanju pri teh projektih. Ena minuta, kolegica Tikao. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Ob koncu lanskega leta je komisija govorila o milijardi evrov, ki ne bi jo uporabili za energetsko učinkovitost. Potem je prišla uredba in potem je prišla pobuda Smart Cities, pametna mesta, kjer je bilo rečeno le tisto, kar ni v programu za oživitev gospodarstva lahko potem uporabimo, da pa bodo smart cities. Veseli nas, da imamo teh 114 milijonov za energetsko učinkovitost, ampak to ni dovolj. In vprašanje je, zdaj v sodelovanju s komisarjem Hanom, ali boste po letu 2010 povečali sredstva, ki so na voljo. Uh, in šli bolj v smeri energetske učinkovitosti. Za naslednji proračun oziroma za naslednjo proračunsko obdobje me zanima, ali ste morda predvideli, da bi te 4 odstotke za energetsko učinkovitost morda v prihodnosti zvišali. Hvala. Gospod komisar, deževali, deževala so vprašanja, zdaj pa imamo še nekoliko časa za vaše odgovor. Hvala lepa, dame gospode, za vaše vprašanja, za vaše komentarje, vaše argumenti. Grejo v bistvu v isto smer, kot eh, je moje razmišljanje. Torej, bistveno preko teh 114 milijonov. Za vse te predloge, ki smo jih slišali, so ta sredstva zgolj kaplja v morje. In pomembno je, da, da storimo nekaj s tem denarjem v tej smeri in strategija, ki se skriva za vašimi vprašanji je nekaj, kar bomo skupaj s parlamentom in svetom razvili za prihodnjo finančno obdobje. Kaj smo storili? Spremenili smo uredbo in sicer je rok za odobritev sredstev podaljšan do konca marca, torej četrt leta več imamo. Kot drugo, vsak evro, ki bo neizkoriščen, bo šel v obnovljive vire in v projekte za energetsko učinkovitost. To je lahko 114, 140, 180 milijonov evrov. Skratka, delamo na tem, da projekte, ki so potrjeni, lahko tudi začnemo izvajati in jih financiramo. Pri Nabuku, na primer, sem zadržano optimističen. Ampak jasno je, da teh 200 milijonov lahko uporabimo le, če bo Nabuko zaživel. In jaz si zdaj prezdevam za to, da ta sredstva ne bodo šla nazaj v proračun, ampak da se porabi vsak evro. In zato zdaj postopamo, eh, postopamo postopoma, najprej do marca prihodni let in potem bo do avgusta, oktobra nekateri hoteli denar nazaj, ker denar ne bo uporabljen, bo šel ta denar avtomatično k tem 114 milijonom eh, evrov za popolnoma enaka dva cilja in za nobenega drugega vključevanje EIB, kajti EIB je zelo profesionalna banka in lahko, mislim, da tudi zagotovi ustrezno dodano vrednost. Vprašanje je bilo, ali bomo tudi spodbojili kapacitete za skladiščenje, obnovljivi viri, infrastruktura in eh, skladiščenje, mislim, da mora iti z roko v roki. Brez skladiščenja, brez infrastrukture, obnovljive viri energije nimajo. Ni Eh, takšne perspektive, kot bi jo eh, imele z temi kapacitetami. Ampak tega ne bomo zgradili zdaj, ker naenkrat do oktobra. Poznam stare projekte eh, pri meni doma v Švarcvaldu, kjer je ogromno nasprotovanja temu, da bi vzpostavili novo, mm, da bi gradili novo hidroelektrarno. Skratka, niso vsi tisti, ki so za obnovljive vire energije, eh, pripravljeni tudi se boriti z nami za infrastrukturo in za kapacitete skladiščenja. Torej potrebujemo tudi novo generacijo tehnologij, ki jih moramo še razviti. In to se ne bo zgodilo v naslednjih mesecih. Rad bi opozoril na to, da je ta program tudi energetski program, ampak predvsem je tudi konjunkturni program in upamo, še vedno upamo, da bodo države članice EU v prihodnem letu pač eh, uspešno išle iz te krize. Sem dokaj skeptičen, ampak uradne prognoze eh, za prihodnje leto napovedujejo rast v praktično vseh članicah. Torej naš program, ki naj bi oživil gospodarstvo, mora biti učinkovit, da bomo zagotovili nova delovna mesta eh, za storitve. Eh, druga področja. Torej, potrebujemo sredstva za te, ta oba cilja brez omejitev in vsak neporabljen evro se bo dodal tem 14, 114 milijonom. Svet je naklonjen, svet eh, redno obveščamo. In v izhodišču seveda so imeli države članice vprašanje, ali sploh eh, morajo nacionalna sredstva dajati Evropski komisiji in parlamentu. To je bilo temeljno vprašanje. In to je tesno povezano z vprašanjem, kakšne energetske cilje lahko Evropa rešuje zgolj skupaj, katere pa ne. Veliko je decentraliziranih zadev, ki jih lahko rešujemo lokalno, regionalno, ne pa vse. Včeraj sem imel dolg, uspešen pogovor z ministri za energetiko iz Polske, Litve, Latve in Estonije ob, obravnavali smo umestno poročilo o infrastrukturi za plin in umestno poročilo na temo infrastruktura za električno energijo. In eh, brez našega programa bi bil včerajšnji sestanek popolnoma nesmislen. Le, če imamo tudi sredstva, ki jih lahko zagotovimo za podporo, imamo tudi možnost zagotoviti kaj več v smislu solidarnosti, nekaj manj odvisnosti od drugih partnerjev in tako naprej in tako dalje. In eh, to je odločilno vprašanje za vas in za nas. Enkrat, ko bo kriza mimo, bomo dosegli cilj in ko bomo v naslednjem finančnem obdobju, potem se moramo vprašati, kaj je za nas na evropski ravni raziskav, kaj pomeni raziskave na področju energetike, spodbojene eh, in podpora projektov in infrastruktura. Ali nam bo uspelo v evropskem proračunu za prihodne desetletja zagotoviti nekaj trajnih postavk za te cilje, ki jih urejamo ali vsaj, ki jih moramo urejati na evropski ravni. Tu se potem pojavlja tudi vprašanje, kako uspešni boste vi pri pripričevanju kolegov iz drugih odborov. Kako uspešni boste torej vi. No, potem vprašanje, kaj bomo storili za učinkovitost zgradb. In če pogledamo, kaj smo že naredili v zadnjih letih na področju transporta, na področju energetskega sektorja samega, na področju industrije, kar zdaj obstoječe zgradbe, je to največji neizkoriščen potencial za vrčevanje z energijo, za večjo učinkovitost eh, rabe energije in za zmanjšanje izpustov CO2 zato tesno sodelujeva s kolegom Hanom, ki v svojih strukturnih in regionalnih skladih ne dobi, ne, ne prije do tega, da se vsa sredstva dejansko tudi porabijo. In lahko se zgodi, da bodo ti projekti enako pomagali in da bodo obrtniki na področjih eh, izolacije, ogrevalne tehnike in tako naprej, eh, tudi iz tega naslova dobili pomembna delovna mesta. In tukaj sem v tesnem stiku s kolegom Hanom. Eh, v sredo sem bil na konferenci o infrastrukturi v Barceloni in infrastruktura za plin in elektriko je bistvenega pomena v vseh državah članicah in pa tudi v sredozemlju na Severnem morju, na Baltiku, od Norveška, Švica, partnerske države kot Turčija, Moldavija, Gruzija, Ukrajina. Torej za vse njihove energetsko-politične cilje je to zelo pomembno. In tukaj nas čaka kar nekaj zdaj, ki jih bo potrebno uh, rešiti. Novi generalni direktor uh, eh, ACR-ja sem pa predstavil za menoj. Tukaj treba po, kar veliko storiti na področju regulacije in pomembno je, da tudi velik, velika postavka v proračunu predstavlja le delček tistih investicij, ki so potrebne, torej zasebne investicije, raziskave eh, in podpora tudi drugih področji je ključnega pomena. Z veseljem bi spregovoril tudi o tej širši dimenziji, ki izhaja iz vaših eh, pripomp in iz vaših vprašanj in jeseni eh, se že veselim naslednjega pogovora na to temo. Hvala lepa. Ringraziamo moltissimo il commissario anche per aver dovuto appunto affrontare una. Hvala lepa, komisar, za to, da ste prestali z nami to tako dolgo serijo vprašanj. Hvala lepa. Qualche minuto per eh, cambiare. No, tako še nekaj minut, da se zamenjajo govorniki. Proseguiamo questo pomeriggio di lavori molto intenso. Tako danes imamo zelo intenziven, intenzivno popovdne. Prosim, če lahko čim prej zapustite dvorano, ki, tisti, ki to želite. Torej, nadaljujemo z delom. In, uh, izrekam dobrodošljico gospodu Albertu Potočniku, ki je bil nedavno imenovan za direktorja Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. To je novo nastala agencija. Parlament si je zelo prizadeval za ustanovitev te agencije. Poročevalec je bil gospod Chichester. Torej, gospodu Potočniku bi dali besedo 10-12 minut, da nas, nam poda nekaj vodnih zamisli o prioritetah na področju te problematike, na področju dela agencije, ki jo vodi, potem pa bomo imeli razpravo z izmenjavo mnen med člani oziroma z člani odbora ITRE. Torej, eh, doktor Potočnik, eh, izvolite, beseda je vaša. Spoštovana gospa predsedujoča, dame in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes tu z vami in sicer iz dveh razlogov. Najprej zato, ker vi, parlament, zastopate državljane Evrope in včasih, ko razpravljamo o liberalizaciji, o reformi sektorja, o ustanavljanju notnega trga na področju energetike, pozabljamo, da je to nekaj, kar gre v bistvu na roko potrošnikom. To mislim, da je treba imeti v mislih in tudi sam skušam to imeti vse čas v mislih. Drugi razlog pa je ta, da razumem, da je parlament eden najmočnejših zaveznikov tega koncepta agencije v pripravljalni fazi tretjega svežnja, tako da moram reči, da sem imel veliko veselje, da sem tukaj. Ko sem bil povabljen, eh, sem, eh, sem bil naprošen tudi naj, eh, naj govorim dve temi. Najprej, da nakratko poročam o napredku pri ustanavljanju agencije. E, Druga tematika pa je, da bi podal pogled v naloge, prioritete, s katerimi se bo ta agencija soočila v prihodnjih mesecih in letih. Tako da kar lepo po vrsti. Kot veste, je upravni odbor in e, odbor regulatorjev te agencije ustanovljen, oba sta ustanovljena, mene so imenovali za direktorja, zdaj vstopamo v fazo ustanovitve same agencije. In rad bi se dotaknil treh eh, vidikov. Najprej kadrovanje, potem prostori in sporazum o sedežu. Kot veste, bodo voda agencija imela 42 eh, redno zaposlenih plus do 10 nacionalnih strokovnjakov, to vse je zaenkrat predvideno. Prvih sedem delovnih mest je že bilo objavljenih eh, zgodaj maja, še štiri pa včeraj. To je sam proces zaposlovanja vsaj, te prvega, vsaj tega prvega jedra kadrovske ekipe agencije se je že začel. Začeli bomo s tistimi, ki bodo potem odgovorni za to, da bodo uh, kadrovali naprej in eh, s tistimi, ki bodo tudi odgovorni za organizacijo dela agencije v Ljubljani. Upamo, da bomo začeli z izbirnim postopkom k malu, z nekaterimi že junija, in upamo, da bo ta postopek potem končan še pred avgustom. Potem je še nekaj prostih drugih mest, ki bodo objavljena ta mesec in potem prihodni mesec, tako da bomo do konca leta imeli vsaj polovico kadrovske strukture vzpostavljena vsaj. Eh, sam proces kodrovanja naj bi bil že eh, vsaj začet, potem pa se nam bodo ljudje pridružili prihodne leto. Kar zdaj same poslovne prostore, sam tukaj sodelujem s, s komisijo in slovensko vlado, da bi našli primerno lokacijo za agencijo. Možnosti je več. Eh, od danes jutra naprej imamo teh možnosti šest prosili smo za predloge strani slovenske vlade. E, sam bom v Ljubljani prihodni teden, ker si bom ogledal možne lokacije. E, prav tako bomo vstopili v stik s slovensko vlado, ampak o tem več še nekaj trenutkov, potem pa bo končna izbira lokacije e, verjetno opravljena avgusta. In tudi tukaj je načrt ta, da naj bi imeli že do konca leta na voljo poslovne prostore. Torej, agencija bo začela z delom v Bruslju, ampak prihodnje leto pa upamo, da se bomo že preselili v Ljubljano, tako da bomo 3. marca, ko bo agencija tudi v polni meri operativna, eh, da bomo lahko že vsi v Ljubljani. Kar zadeva sporozum o sedežu, je bil poslan osnutek slovenski vladi in sicer meseca maja. To bo prva institucija skupnosti s sedežem v Ljubljani prihodnji teden, ko bomo obiskali Ljubljano, bomo začeli z neformalnimi razpravami, potem bo šel ta sporozum osedežu skozi slovenski parlament in zaključna pogajanja bodo potekala konec poletja in upam, da bomo lahko septembra že podpisali ta sporozum. Toliko torej na kratko poročilo o tem, kje stojimo. Zgodaj je še, ampak eh, skušamo napredovati kar se da hitro kar zadeva pa prioritete našega dela, naj to razdelim v dva sklopa. Prvi zadeva naše interne prioritete in potem zunanje prioritete. Interne prioritete, kot veste, je moja ključna prioriteta ta, da imam kar se da dober nabor sodelavcev in da vzpostavimo kakovostno atmosfero eh, tako znotraj agencije, kakor tudi z obema odboroma v agenciji. Naslednja prioriteta je, da vzpostavimo prizivni organ. To ni ne vem kako nujno, vendar pa do marca prihodne leto to mora biti eh, že vzpostavljeno, kajti obstaja pač možnost za eh, pritožbo na odločitev agencije in ravno preko tega prizivnega organa. In no, potem še zadnja interna prioriteta je, eh, da se uselimo in eh, tudi etabliramo v Ljubljani po, tem, po tej prvotni fazi tukaj v Bruslju. Kar zdaj naše eksterne prioritete, moja vizija, moj cilj je ta, da bi zaključili ali vse prispevali k zaključku en, notranjega trga na področju energije do konca mojega petletnega mandata. To je torej ta bolj dolgoročni cilj, kar pa tudi bolj kratkoročne prioritete, jih eh, nam večino v bistvu diktira razvoj dogodkov v sektorju in pa tudi stopne napredka v smeri ustanavljanja notranjega trga. Ena ključnih nalog agencije bo priprava okvirnih smernic. Delovni program za to bo parlamentu predstavljen konec meseca. In tam bo tudi jasno nakazano, v katero smer bo agencija delovala in kakšne bodo naše prioritete. To bo predvsem uh, dodelitev kapacitet in pa obladovanje uh, eh, prometa v omrežju, uh, v plinu pa zopet dodelitev kapacitet. V, iskanje ravnovesi, kompenzacija oziroma stabilizacija tarif in še nekaj drugih področji. To mislim, da je so tiste področje, kjer nujno potrebujemo okvirne smernice. Na podlagi teh okvirnih smernic pa eh, bodo potem upravljalci omrežji vzpostavili ustrezna pravila za delovanje omrežji. Eh, zelo me veseli tudi, da regulatori v zadnjih mesecih upravljajo dobro delo eh, že za nadaljne delo agencije, eh, ko bo dejansko tudi prevzele vajeti. Še ena prioriteta je, desetletni načrt za razvoj omrežji in pričakujem, da bodo eh, evropski operaterji prenosnih omrežij predstavili ta načrt zelo kmalo, takoj po mesecu marcu in potem bo agencija podala svoje mnenje. Eh, potem je tukaj tudi statut. Oprostite, status eh, in pa pravila delovanja sistemskih operaterjev in to je tudi ključnega pomena, če želimo, da bodo ti sistemi delovali tako, kot je treba. No in rad bi tudi vzpostavil funkcijo nadzora in pa funkcijo posvetovanja Eh, naše agencije, ker ti dve funkciji se mi zdita zelo pomembni za to, da spremljamo eh, razvoj dogodkov na trgu in pa da vključimo tudi vse eh, deležnike v širšem smislu. Gospa predsedujoča, dovolite, da zaključim z vizijo o tem, kako naj bi ta agencija delovala in kakšen pristop si želim, da bi agencija ubrala. Mislim, da se mora agencija predvsem osredotočiti na regulacijo trga in želel bi si, da Eh, agencija ostane kar seveda tehnični organ, ki bo deloval v političnem okviru, ki je bil sprejet. Prav tako bo agencija prispevala k oblikovanju političnega okvira in sicer s tem, da bo podajala mnenja in priporočila svetu, parlamentu, komisiji in nacionalnim regulatornim organom. Mislim, da se bomo skušali izogibati politiki, Eh, bom pa seveda vedno pripravljen spregovoriti s politiki, eh, kot eh, sem dejal na začetku svojega, svojega nagovora, mislim, da so politiki naši glavni deležniki. In zato želim, da čutite, da lahko računate na agencijo in na name kot na zaupanja vredne tehnične svetovalce in upam, da bomo lahko skupaj sodelovali eh, kot zavezniki pri ustanavljanju enotnega trga na področju energije. Hvala. Grazie, dottor Potočnik. E... Hvala, gospod Potočnik. Gospod Vital Kvadra se je prijavil k besedi. Gracias, señora presidenta. Señor Potočnik, eh, gracias por su... Hvala lepa, gospod Potočnik za razlago. In najprej vam želim zaželeti obilo uspeha v vaši novi funkciji. Vem, da to ne bo enostavno. Obenem pa vam želim ponuditi svojo pomoč v zvezi s konkretnim vprašanjem, ki ste ga omenili. Sedež bo v Ljubljani, kakor ste omenili. In Ena od mojih odgovornosti je, da sem odgovoren za infrastrukturo ter zgradbe. Ponudimo vam lahko skupino strokovnjakov, ki vam bo pomagala pri reševanju tega vprašanja v zvezi z gradbami in tako naprej, v zvezi z vašim sedežem. Če potrebujete kakršno koli pomoč, mnenje, podporo, prosim, sporočite mi, mi imamo na voljo strokovnjake, ki vam lahko priskočijo na pomoč. Gospod Potočnik, obenem želim vam želim povedati tudi, da si parlament prizadeva za vzpostavitev agencije, ki bo lahko opravljala nalogo regulatorja v integriranem evropskem energetskem trgu. Ta koncept agencije moramo zaščititi tukaj v parlamentu in vedno smo ustrajali, da bi to morala biti močna agencija. Seveda pa moramo skleniti sporazume s svetom in končni rezultat morda ni ravno to, kar smo si želeli. Želeli smo si resnično agencijo z veliko pristojnostmi, tega sicer nismo dosegli, ampak vseeno gre za pomemben korak naprej komisij, agencija ima veliko funkcij, veliko pristojnosti, usklajuje, izdaja pravila, pripravlja projekte in tako naprej. Če bo svoje pristojnosti ustrezno izkoriščala, potem mislim, da lahko pomembno prispeva. In da, pripričan sem, da se boste lahko odločali o zelo pomembnih vprašanjih regulatorne narave in tudi kar zadeva interoperabilnost in čezmejno interoperabilnost, kar zadeva medsebojne povezave. Medsebojne povezave so za nas, špance, zelo pomembne, seveda medsebojne povezave morajo obstajati in države, članice, ki so v to vključene, nasprotujejo tej vrsti čezmejnega sodelovanja, torej z umestnimi povezavami. Kako, naprimer, oglejmo si hipotetičen primer, kako bi vi kot agencija prispevali k temu, da bi rešili to vrstno vprašanje. Naprimer, če država članica ne podpira določene oblike čezmejnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Gospod Del Castillo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod Potočnik. Pozdravljeni, seveda, pozdravljam vas v imenu svoje skupine, sem koordinatorka za našo skupino. Dve, tako rekoč, agenciji začenjata s delovanjem. To sta agenciji, ki jih je potrdil ta parlament, še posebej pa ta odbor v zadnjem mandatu. Evropska agencija za regulatorje elektronskih telekomunikacij in vaša agencija. Komisarka Krus nam je včeraj povedala, da je svet končno potrdil, da bo, da bo RIA sedež. Dve agenciji s podobnimi pristojnostmi torej začenjata z delovanjem skoraj sočasno vaša agencija je povezana z energijo in agenciji se boste soočali s podobnimi problemi. Eden od teh problemov bo stopnja, do katere so nacionalni regulatori neodvisni. Kaj ti vprašanje neodvisnosti nacionalnih regulatorjev bo vir sporov in problemov za vaši agenciji. Kar zadeva energijo. Ali menite, da je ta problem tako velik, da predstavlja oviro, vsaj na začetku, za opravljanje vaših nalog? In če da, potem me zanima, kakšna je po vašem mnenju rešitev. Dejstvo je naslednje. Ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne, to je problem v določenih državah članicah. Hvala, gospod Podimata. Hvala lepa, gospod Potočnik. Tudi sama vam želim najprej čestitati in želim vam obilo sreče pri vašem delu. Prav gotovo veste, da imate veliko odgovornost in da je sedaj zelo pomemben čas. Parlament si želi, da bi ta agencija imela močnejšo vlogo, ampak ne glede na to, boste prevzeli odgovornost v zelo težkem času, v času sprememb. Imamo Lizbonsko pogodbo, imamo tudi različne energetske projekte, ki jih načrtujemo. In malo prej smo govorili o Evropski energetski skupnosti. Vse to kaže, da je vprašanje varne oskrbe z energijo, konkurenčnosti in trajnosti energije pomembno za evropsko gospodarstvo. Prav tako pa je to zelo pomembno pri doseganju zastavljenih ciljev. Pri vsem tem energija igra pomembno vlogo in veliko stvari je treba upoštevati. Sedaj pa kar zadeva vaše komentarje o desetletnem programu za omrežja. Gospod Vidal Quadras je to omenil. Zanima me, kakšne pobude in kakšne možnosti bo vaša agencija imela za to, da bi premustili ta problem razdrobljenosti, ki obstaja v Evropski uniji v zvezi z načrtovanjem. Tukaj ima v mislih uh, probleme v zvezi z vzpostavljanjem omrežij za plin, naravni plin, nafto. In zanima me tudi, kaj menite o vmesnem povezovanju. Pomembni so tudi potrošniki. Rekli ste, da pogosto pozabljamo na evropske potrošnike, ki bi morali biti v srčiki vsakega vprašanja. Pri razpravah o tretjem energetskem svežnju smo se strinjali, o tem, da je treba pripraviti listino pravic energetskih potrošnikov. In to postaja vse bolj pomembno, kaj te priča smo slabim obetom v zvezi s cenami energentov. In glede na to, kakšno je stanje sedaj, je ta problem zelo resen. Zanima me, kakšne pobude boste vi sprejeli za to, da bi zavarovali pravice evropskih energetskih potrošnikov, za to, da bi predvsem ohranili nizke cene, predvsem elektrike. Hvala. Gospa Sertori. Grazie, presidente. Anch'io aggiungo la mia. Hvala lepa, gospa predsedujoča. tudi sama želim toplo pozdraviti novega direktorja agencije in zahvaljujem se mu za njegovo poročilo in za to, da nam je povedal par besed tudi o težkih problemih, ki se vedno pojavljajo pri vzpostavljanju nečesa novega. Te probleme je treba hitro rešiti, zato da lahko začnemo čim prej z delom in da se lahko posvetimo temu delu, ki mu je agencija dejansko namenjena. Parlament je menil, da ima agencija pred sabo pomembno nalogo. Nalogo, ki jo mora opraviti. Najprej moramo govoriti o interesih potrošnikov, potem o interesih držav članic in na koncu o interesih Evrope. Kaj to pomeni? To pomeni, da potrebujemo zgodovinski časovni okvir za to, da uskladimo interese držav članic. To mora biti prvi korak. Če želimo vzpostaviti enotni trg za energijo, potem moramo imeti usklajena pravila. In vaša agencija bo pri tem odigrala najpomembnejšo vlogo. Izpostavili ste že, v katero smer bi se morali podati. Zaradi novih pravil boste, po mojem mnenju, morali biti v stalnem stiku s komisijo, svetom in tudi z nami. To vašega dela seveda ne bo pospešilo. K državam članicam se boste morali vračati z mnenji in priporočili. Za vas imam dve vprašanje. Prvič, kakšni so roki za vas? Vedno je težko držati se roko, vendar mislim, da je dobro, če roke dejansko imamo, kajti poskušamo uskladiti energetski trg med državami članicami, torej v Evropi. Drugič, kakšni so vaši načrti za metodo dela? Upamo, da bo Evropski parlament pri tem imel pomembno vlogo. Zanima me, kako nameravate reševati težave med državami članicami. Kot prejšnji govornik oziroma govornica, tudi mene skrbijo razlike v interesih pri medsebojnem povezovanju energetskih trgov, kajti to je prav gotovo ena ključnih točk v prihodnosti. Hvala, gospod Klot Turmes. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Čestitam gospodu Potočniku, to je zelo pomembna naloga, on je direktor agencije in kot prvi prav gotovo lahko vpliva na to agencijo. Zato vas opozarjam na to, da je Evropski parlament zahteval mnogo močnejšo agencijo. Svet je moral pripraviti vso vrsto zakonskih trikov. Omenjali so neke primere iz Italije, Mironi in tako naprej, takrat enotni trg za energijo sploh še ni obstajal, poskušali so nas pravno ustaviti pri tem, kar bi politično dejansko imelo smisel, da bi imeli mnogo močnejšega regulatorja. Ampak danes jutraj na sestanku koordinatorjev, morda tega še ne veste, ampak odločili smo se, da bomo oblikovali skupino poslancev iz tega odbora. To bo skupina ACR in evropski poslanci, zato da bi imeli možnost, da bi bili redno v stiku, zato da bi spremljali vaše dejavnosti. Eno natančno in specifično vprašanje imam za vas danes. 12 energetskih družb v Evropi prevladuje na trgu, saj obvladuje 95 odstotkov vse prodaje plina in nafte. In te družbe so takšne, da jih ni mogoče regulirati strani 27 nacionalnih regulatorjev. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, kako bi lahko ACER pripomogel k temu, da bi na najvišjo možno raven dvignili pristop in miselni okvir teh 27 regulatorjev, kar zadeva reguliranje trga elektrike in plina. Hvala. Yeah. Ja. Gospod Rubik. Äh, äh, ah, hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da je dobro, da smo oblikovali nov okvir in čestitam za to dejavnost. V resnici gre za to, da ta nova inštitucija udeležencem, akterjem na trgu na nacionalnih trgih zlasti omogoči dostop do 26 drugih trgov. To mislim, da je glavna naloga pomagati nacionalnim trgom, da postanejo aktivni na drugih trgih. In tu se seveda vedno znova postavlja vprašanje postopka izdaje dovoljen. Moje prvo vprašanje se zato glasi. Ali želite v ACER-ju razmišljati tudi o najboljših praksah, kar zadeva izdajanje dovoljen? Ali želite pripravljati predloge za zakonodajo na evropski ravni? Drugo vprašanje. Eh, danes dopovdan smo se na koordinaciji dogovorili da bomo odločitev komisije eh, o kompenzaciji v tretjih omrežjih predebatirali to v hiši. Imeli smo že glasovanje, eh, izid je bil zelo tesen in vemo, da za prenos moči v tretjih mrežah eh, obstaja eh, načrtovana vsota 300 eh, milijonov evrov, kar ne ustreza temu, kar je bilo dosedaj običajno. Ali se bo ACR ukvarjala s to odločbo komisije in ali mislite, da bi v roku dveh let dejansko lahko predložili oceno tega stanja tako, da bi ta uh, sporna debata veljala za rešeno. Hvala, kolega Otir. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sam se želim pridružiti kolegom in čestitati direktorju in ga pohvaliti za dobro upravljeno delo. Zelo kratko vprašanje, kako pregledne bodo odločitve, ki jih sprejema agencija in ali je v vaši pristojnosti, da te odločitve objavljate. Zanima me, kako boste svoje odločitve dali na voljo evropskim poslancem in torej javnosti, torej vaše misli, študije in odločitve. Zanima me, ali je to že vključeno v vaš statut, zelo se prizadevamo za preglednost vseh agencij. Hvala, preden dam besedo gospodu Potočniku želim tudi sama zastaviti eno kratko vprašanje. Najprej se mu želim zahvaliti in upam, da se bo ta preglednost in popolno poročanje, da se bo to nadaljevalo. Vedno prispevamo k temu, da vzpostavimo agencije in potem zelo dolgo traja, da ugotovimo karkoli v zvezi s tem, kako uspešno je njihovo delo. Upam, da bomo torej še naprej dobivali informacije in podatke od vas. Drugič, številni govorniki so opozorili na to, da je parlament v tem sektorju in v sektorju telekomunikacij želel videti močnejše agencije, ki bi bile bolj integrirane na evropske ravni. Naše pričakovanja so torej zelo visoka, ampak ne želim si, da bi bila naša pričakovanja previsoko v zvezi z vašimi pristojnostmi. Statut Acerja vam pač daje določene pristojnosti in zanima me, ali bi lahko podali kakšne, kakšna priporočila. Mislim, da morate navodila, ki jih imate v ustanovnem aktu, tolmačiti na najvišji možni ravni, kajti resnično želimo vzpostaviti trg in ta trg bo moral delovati na evropski ravni, ne na ravni posameznih držav članic. Seveda pa nas omejuje realnost v obliki dokončnega besedila, ki je bilo pripravljeno na podlagi podsvetovanja med svetom in parlamentom. Ampak številni poslanci so že jasno povedali, želim vam, da bi imeli čim močnejšo vlogo in beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vse lepe želje, ko se začnem spopadati s tem novim izzivom. Opravičujem se, vsem bom odgovoril v angleščini, kajti mislim, da bo tako lažje za vse ostale. Gospod Vidal Quadras, zahvaljujem se vam tudi za vašo ponudbo za podporo v obliki praktičnih zadev. Več bom vedel po obisku v torek naslednji teden. Videli bomo, kako zahtevna bo naloga iskanja ustreznih prostorov in morda vas bom prosil, da izpolnite svojo obljubo. Sedaj pa kar zadeva bolj pereča vprašanja. Vprašanje medsebojne povezanosti je prav gotovo zelo aktualno. Agencija bo imela vlogo, kakor veste, agencija nima pravice odločanja, ampak ima pomembno moralno vlogo, moralno prepričevalno vlogo. Kar zadeva medsebojno povezovanje. Tukaj se navezujem na vprašanje, ki ga je postavil nekdo v zvezi s tem, lahko agencija, kaj lahko agencija stori v zvezi z medsebojnim povezovanjem. Agencija lahko stori več stvari. Prvič, podala bo mnenje o razvojnih načrtih za omrežja, desetletnih razvojnih načrtih in ocenili bomo primernost teh načrtov za podporo notranjega trga. Če agencija meni, da načrti omejujejo konkurenčnost ali da omejujejo možnost, da bi razvili omrežja med različnimi državami članicami, potem bomo to seveda jasno povedali. In to bo vloga agencije. poskusili, bomo ugotoviti, kakšna je izkoriščenost trenutnih sposobnosti. Agencija lahko izda mnenje, priporočila, po drugi strani pa lahko posredujemo tudi, če nacionalni regulatorji ne dosežejo sporazuma o tem, kako bi obravnavali medsebojno povezovanje med državami članicami ali če se skupaj odločijo, da bodo odločitev delegirali te agenciji. To sta dva primera, ko ima agencija možnost odločanja, pristojnost odločanja in odločitve so potem obvezujoče za vse strani. Agencija bo torej jasno nakazala na morebitne probleme v zvezi z medsebojnim povezovanjem in te probleme je potem treba rešiti. Sedaj pa Vprašanje gospe Del Castillo v zvezi z neodvisnostjo regulatorjev. To je zelo pomembno vprašanje, kaj ti tretji energetski svežen je izboljšal zahteve neodvisnosti regulatorjev. Drugi energetski svežen zahteva, da so regulatorji neodvisni od industrije, tretji svežen pa zahteva, da so regulatorji relativno neodvisni tudi od uprave, ko bo ta svežen v izvajanju in videli bomo, kako se bo to izvajalo v državah članicah, ampak standardi neodvisnosti regulatorjev morajo biti ali pa bi morali biti mnogo višji, kot so sedaj. Rešitev ni vedno jasna, kajti vedno obstaja možnost, da administracija, uprava formalno potrdi določene akte regulatorja, ampak stanje je mnogo boljše, kot je bilo prej. Upam, da bomo naslednje leto že imeli bolj neodvisne, boljše regulatorje. In to bi prav gotovo pripomoglo tudi k delu agencije, kajti mnogo lažje je sodelovati z neodvisnimi regulatorji ali kot z regulatorji, ki imajo političen mandat, ki ga predpisujejo države članice. In še vprašanje o pravicah energetskih potrošnikov. Gospe Podimata, strinjam se z vami. Mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da bo agencija potrošnikom pomagala na dva načina. Prvič, pomagali bomo spodbujati konkurenco, enotni trg bi moral poskrbeti, da bo do cene niže, vse glede na to, kakšne bi lahko bile. Po mojih izkušnjah so v Italiji ljudje govorili, kje so zdaj te niže cene na podlagi liberalizacije. Mm znižanje cen se računa glede na to, kakšne bi bile cene v nasprotnem primeru. In če bomo v celoti vzpostavili notranji trg, potem bo večja konkurenca vodila do boljših cen za potrošnike, kakovostnejšo električno energijo. In glavni cilj agencije je, da spodbuja notranji trg. Omenil sem že kode o mreži in to bodo prvič obvezojoče kode za celotno Evropsko unijo in zadevala bodo vprašanja širjenja v mreži, reševanja oskih grl in tako naprej. Agencija pa bo odgovorna tudi za spremljanje prodajnih cen. Agencija bo torej preučevala to, kako se prodajne cene razvijajo v državah članicah in ali so cene normalne ali se pojavljajo anomalije. Če se bodo pojavljale anomalije, potem bomo na to opozorili nacionalne regulatorje ali parlament ali pa komisijo. Gospa Sartori. Zanimalo jo je vprašanje, harmonizacije in kakšni so roki. Mislim, da smo sedaj lahko bolj ambiciozni in nimamo v mislih samo usklajevanja. Upam, da nam bo uspelo integrirati trge in nekatere okvirne smernice se pričakujejo in agencija naj bi jih objavila v prvih mesecih svojega delovanja. Kakor sem že povedal, regulatorji opravljajo veliko dela in to ta trenutek. Zato bo agencija lahko ustrezno začela izvajati svoje delo. Področja, ki sem jih omenil, so takšna, da bomo okvirnim smernicam dali prednostno nalogo. Delovni program bo Evropski parlament dobil kasneje, zato da ga boste lahko potrdili, ampak pričakujem, da bodo te okvirne smernice objavljene do konca naslednjega leta, torej do konca prvega leta delovanja. Okvirne smernice bodo samo prvi korak, ki bo vodil do tega, da bo komisija sprejela kode omrežje. ENSA razvija kode, in te kode bo potem potrdila agencija, zato da bo poskrbela, da bodo v skladu s smernicami, potem pa bomo šli skozi postopek komitologije, pregledo in komisija bo potem to potrdila. To so koraki, ki so zunaj nadzora agencije, ampak če bomo poskrbeli, da svoje delo opravimo relativno kviklo, potem bodo ustrezno hitro potekali tudi drugi koraki, kar zadeva odnos med različnimi državami. Že prej sem omenil, da je agencija odgovorna za posredovanje. Če se regulatori v državah članicah dogovorijo, da je agencija odgovorna za sprejemanje odločitev, ali če se regulatori ne strinjajo, potem pa po določenem obdobju 6 ali 12 mesecev ne dosežejo sporazuma in se agencija, in agencija prevzame odgovornost za to odločitev. Če torej obstajajo spori, med različnimi regulatorji lahko agencija posreduje. Gospod Turmes, sedaj nam gre bolje. 12 držav članic oziroma 12 družb je sedaj včasih pa je samo ena obvladovala država članico. Pravila bi morala poskrbeti za to, da so trgov, trgi konkurenčni in so po celotni Evropski uniji. In konkurenca bo poskrbela za to, da družbe ne zlorabijo svojega položaja. In njihov položaj ni taki, da imajo prevlado na trgu. Večji kot je notranji trg, večja je konkurenca med velikimi družbami ki pa niso tako velike, če jih obravnavamo z vidika Evropske unije. To je torej izziv, mislim, da je to cilj integracije trga in agencija bo seveda spremljena trge in če se pojavijo težave, bomo pripravljeni opozoriti na njih. In pripravljeni bomo tudi poročati o njih naj si bo vam ali komisiji. Gospod Urubih, omenjali ste proces, kako bo ACER sprejemal odločitve in ali bomo sledili najboljši praksi. Mislim, da bo ACER imel možnost graditi na podlagi izkušenj vseh regulatorjev v Evropi. Na voljo imamo dobre izkušnje, sam sem sodeloval z italijanskimi regulatorji, sodeloval pa sem tudi z Fiorentinsko šolo in mislim, da se lahko veliko naučimo iz najboljših praks. Osebe v Acerju mislim, da bo prineslo kulturo najboljših praks iz različnih kotičkov Evrope, zato se že veselim tega, da bomo sodelovali z vsemi regulatorji, kar zadeva IKT. To je ena od tem, ki bi v okviru uredbe 714 lahko bila predmet okvirnih smernic, vendar mislim, da bomo to rešili prej. Seveda pa bo agencija spremljala delovanje tega in v okviru svoje funkcije spremljanja bomo o tem poročali parlamentu in svetu. Gospod Odi, v zvezi s preglednostjo. Agencija ima mandat, da se obsežno posvetuje o vseh svojih aktivnostih Pred vsako odločitvijo bomo imeli obdobje posvetovanja in tukaj želim še enkrat izkoristiti najboljše izkušnje v Evropi. Nekateri regulatori so razvili zelo dobre prakse posvetovanj. Erik je razvil zelo dobre postopke in vse odločitve agencije bodo objavljene skupaj z podpornim materialom razen seveda zaupnih dokumentov. In na koncu še gospa predsedojoča. Vem, da so pričakovanja zelo visoka, tudi sam imam visoko pričakovanja, enako velja za moje osebje. Upam, da bo agencija lahko izpolnila vaše pričakovanja. Hvala lepa. Grazie, grazie direttore. E- eh, hvala, gospod direktor veliko uspeha pri delu. Nikakor nam ne uspe točno zaključiti, ker je toliko vprašanj našim gostom. Hvala. Thank you.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 Proseguiamo i nostri lavori chiedendo i nostri. Nadaljujemo z delom, samo toliko, da se naše gostje še usedejo. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Can I put a, a question of method? At... Zanima me kakšna bo naša metoda Imamo 45 minut časa. Zanima me, ali bi to lahko storili tako, da imamo tri vprašanja, potem pa dobimo odgovor, ne pa da imamo 10 ali 12 vprašanj, kajti potem odgovori niso natančni. Vsakič želim, da bi imeli tri vprašanja in potem odgovor, kajti tako bi bila vsa zadeva bolj dinamična. Si, si, si. Ja, se strinjam, seveda. Eh, diamo il benvenuto, dicevo, ai nostri ospiti. Izrikam dobrodošlico našim gostom, gospod Quintan z generalnega direktorata za raziskave in gospodu iz razvoja za fuzijske energije, ki je bil inoma na začetku tega leta. Preden ima dam besedo, se ima zahvaljujem za potrpežljivost, da sta počakala, da smo zaključili prejšnjo točko in želim spomniti, da bosta govorila o projektu ITER in o možnih razvojih delovnega programa Fusion for Energy prosim ju, da se osredotočita v svojem prispevku tudi na finančna vprašanja. Zato, ker je potrebno razumeti, kakšno bo financiranje, če bodo prispevki zadostni in prav tako jih prosim, da bosta čim bolj jasna, da čim bolje razložita modalnosti eh, glede finančnih prispevkov v različnih fazah tega projekta. In zato prosim najprej direktorja generalnega direktorata za raziskave, da spregovori. Eh, Hvala lepa, gospod predsedojoča. Pozdravljeni vsi. Najprej želim povedati, da je bil sporazum ITER podpisan leta 2006 strani Eurotoma in Kitajske, Indije, Japonske, Koreje, Rusije in Združenih držav. Ta sporazum je temeljiv na ocenah stroškov iz leta 2001, pregled iz leta 2007 pa je vodil do več kot podvojitve teh ocen. Imamo cilj, da bi zagotovili uspeh ITR-ja po razumnih stroških za evropske davkoplačevalce. Zato je komisija določila obmejne pogoje, vključno z omejevanjem stroškov, realistično časovnico in dobrim upravljanjem projekta na vseh ravnih. Novembra 2009 je Evropski svet ponovno potrdil podporo iterju in sicer ne glede na to, da so stroški, ocene za stroške mnogo više, če bodo izpolnjeni ti pogoji. Komisija od takrat stalno sodeluje z ustreznimi strankami, zato da bi ti pogoji bili izpolnjeni. Natančno smo preučili vse vidike s pomočjo strokovnjakov držav članic in zdi se, da imamo sedaj najboljšo možno oceno. To znaša 7,2 milijarde za Evropo v fazi izgradnje ITER-ja in ocena je, da bo to trajalo do leta 2020. Ukrepi za zmanjševanje stroškov se uvajajo in skupno podjetje Evrope Fusion for Energy sodeluje pri tem. Dejavniki, zaradi katerih je Evropa novembra 2009 zavrnila prejšnji razpored zaradi dodatnih stroškov in tehničnih tvegan, so bili razrešeni. Zdi se, da je tehnični razpored sprejemljiv za Evropo. Kar zadeva dobro upravljanje projekta, komisija je sprejela pobudo za to, da bi predlagali oceno strani Fusion for Energy. Ocena kaže, da so, bile, da so potrebne radikalne spremembe v delu in kulturi te agenciji, zato da bi Evropa lahko izpolnila svoje zaveze ITER-ju. Zgodaj v januarju 2010 je gospod Biskov, ki sedi tukaj ob meni, bil imenovan in začel bo z prestrukturiranjem agencije. Na pobudo agencije je svet ITER junija 2009 vzpostavil oceno vodenja organizacije. Poročilo, ki smo ga dobili leta 2009, je jasno navedlo, da so bile potrebne spremembe tako v vodenju in organizacijski strukturi. To je sedaj zagotovljeno za organizacijo ITER in to, verjetno se bo to zgodilo v prihodnih tednih. Komisija je poslala sporočilo v zvezi z potjo naprej za ITER, tako svetu kot parlamentu. V tem sporočilu smo videli, da je glavno sporočilo naslednje, da bi odgovorno trošili denar evropskih davkoplačevalcev, potem morajo evropske institucije, svet, komisija in parlament poskrbeti, da bo projekt na pravi poti in da bo deležen vse potrebne finančne podpore v celotni, v celotni fazi uvajanja in izgradnje. Evropa ima izkušnje na podlagi projekta Galileo in neustrezen pristop bi bil škodljiv tako z vidika sredstev Evropske unije, kot tudi z vidika naših odnosov z mednarodnimi partnerji. Države članice morajo prevzeti svoje odgovornosti in jih priznati za to, da izpolnimo obveze ITER-ju države članice morajo načeloma zagotoviti finančno podporo projektu ITER v vseh fazah izgradnje in delovanja, kajti to je ključnega pomena za delovanje projekta. Naši mednarodni partneri čakajo, da bo Evropska unija lahko podprla sprejetje projekta, ki se imenuje baseline, osnova. To pomeni področje delovanja projekta, obseg projekta, časovnica in pričakovani stroški. To naj bi bilo sprejeto na naslednjem zasedanju sveta ITER do sredine junija na kitajskem. Komisija meni, da lahko sprejme ta baseline le, ko bo od sveta dobila ustrezna zagotovila za dolgoročno financiranje. Tako bomo okrepili tudi verodostojnost Evropske unije kot trdnega partnerja na mednarodni ravni. Realizacija ITER-ja je zelo pomemben element, ampak tega ne smemo izvajati za ceno prednostnih nalog Evropa 2020. Kakšna koli odločitev bo morala sprejeti ta načela. Kar zadeva financiranje primankljaja 1,8 milijarde evrov med 2012 in 2014. Tukaj govorim o sredstvih. Komisija je pripravljena sprejeti ustrezne predloge, ko bo določena dolgoročna vizija. Takšni predlogi bi izkoriščali vsa razpoložljiva sredstva v okviru institucionalnih sporozumov, proračunske discipline in dobrega finančnega upravljanja v dogovoru z Evropskim parlamentom in tudi v skladu s strategijo Evropa 2020. Hvala. Grazie, dottor Quintana Trias. E la parola al dottor Franca. Hvala lepa, gospod Quintana Trias, zdaj pa gospod Brisko.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 vam moram povedati, da sem pripravil predstavitev, ki bi jo lahko predstavil tukaj na tej seji, ampak potem so me prosili, da se bolj posvetim vprašanju stroškom, stroškov, kajti to je bolj pereče vprašanje. Sedaj pa imam torej krajšo predstavitev, ki je namenjena tej temi. Še vedno sem pripravljen odgovarjati na vprašanja v zvezi z dokumentom, ki sem vam ga poslal. kaj je ITER. To je naprava za ponazoritev znanstvene in tehnološke razpoložljivosti fuzije, ki je pod nadzorom za proizvodnjo električne energije. Vidite lahko, da je to zelo velika naprava. Ali imate težave z vidljivostjo, zato ker je preveč luči prižganih. To je organizirano zato, da bi mi lahko zastavili vprašanja. Mislim, da vsi vemo, kakšna so vprašanja. Oziroma, vsi vemo, kaj je ITER, zato mislim, da bi morali zastaviti vprašanja. Prego. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro ospite di svolgere il suo intervento, pregandolo magari di andare un po' pustimo našemu gostu, da izvede svoje predavanje. Kolegi sicer vemo, da v splošnem poznajo, zakaj, vedo, zakaj gre. Yes. Take, uh, ne bom predolg. To je slika iterja in vidite lahko, kako zapletena je ta naprava. Kdo je? Udeležen v iterju gospod Quintana je že razložil, da je to projekt mednarodnega sodelovanja med državami, ki jih vidite na zaslonu. Kako bo to izgrajeno? To je pomembno za razumevanje vprašanj v zvezi s stroški. Različni deli naprave so bili razdeljeni v 85 paketov svežnjev in ti so bili razdeljeni med udeležene strani, kakor vidite. Večina prispevkov je v materialni obliki, torej v opremi, ne pa v obliki finančnih sredstev. Še enkrat vam kažem sliko ITER-ja z nekaterimi ključnimi tehnologijami, ki jih bo prispevala Evropa. To so superprevodni magneti, deli vakumske komore, kjer se ta fuzijska reakcija izvede in tudi deli prve stene, pa tudi struktura na dnu reaktorja, kjer je treba rešiti zelo velike pretoke toplote. To naj bi bila podoba lokacije ITER čez deset let. Lokacija že obstaja, ampak delo se še ni začelo začeli naj bi prihodni mesec z izgradnjo prve stavbe in izgradnjo kleti za prvo zgradbo, kjer bo reaktor. Načrti so že pripravljeni. Dobro, sedaj pa vprašanje stroškov. Mislim, da je pomembno povedati naslednje izdelava ITER-ja je projekt, torej zelo obsežen projekt, s katerim se ukvarjamo. In opozoriti vas želim na štiri običajne vidike projekta, torej obseg, razpored, stroške in tveganja. Ti vidiki so med sebojno povezani, naprimer, če želimo doseči napredek hitreje, da bi bil razpored. Torej, krajši potem so stroški običajno višji. Na tem diapozitivu vam želim pokazati tudi, kako so porazdaljene odgovornosti med različnimi organizacijami. Zlasti to pomeni, da organizacija ITER v Karadašu prevzema organ obseg tega projekta, torej katere funkcije bodo v to vključene in podobno časovnica je prav tako v rokah organizacije ITER. Stroški in tveganja pa so večinoma v rokah Fusion for Energy v imenu Evrope in drugih organizacij, ki so stranke v sporazumu ITER. To so organizacije, ki zagotavljajo materialno opremo in tudi finančne prispevke za mednarodno skupino. But, uh, ne vem, ali lahko številke na tem diapozitivu vidite, ampak so v skladu s poročilom, ki ga je Evropska komisija predložila parlamentu. Kažejo razvoj stroškov od ocen v letu 2001 do danes in kaže tudi, kako se stroški porazdelijo med prispevke v materialni obliki, prispevke v gotovini in podobno. K podrobnostim teh stroškov se lahko vrnemo kasneje, če boste to želeli. To je diapozitiv, ki vam kaže vzroke za povišanje stroškov, ki jih je omenil že gospod Trijes. Dobro je, če razumemo, zakaj se stroški povišajo, če jih želimo nadzorovati. Torej, zelo na hitro. Prvič, zasnova iz leta 2001 ni bila popolna. In to je bilo prav tako zapisano v poročilu o zasnovi takrat. Drugič, zasnova iz leta 2001 je bila generična. Bila je pripravljena v zvezi z vsako možno lokacijo na svetu. To smo sedaj prilagodili za kadraž, kajti pojavljajo se potresi, zato je treba zgradbe ustrezno zaščititi. Tretjič. Izvirna zasnova je vključevala določena tveganja, zato smo od takrat dodali določene funkcije, ki znižujejo ta tveganja, ampak to je seveda povečalo stroške. Povišalo stroške, se upravičujem. Četrtič, inflacija v zvezi z materijali, iz katerih je ta naprava izdelana, še posebej določene kovine, inflacija je bila torej mnogo višja, kot je bilo predpostavljeno v izvirnih ocenah stroškov. Petič, kakor je jasno na podlagi tega, kar sem že omenil, zasnova ni bila dokončna, ni bila popolna, zato je bilo treba opraviti še veliko dela. In to je potem povišalo stroške. Šestič. Številne organizacije, ki se ukvarjajo s tem projektom, so popolnoma nove. To velja za organizacijo ITER v Karadašu, F4E v Barceloni in podobne organizacije pri drugih, v drugih državah. Tri leta je trajalo, da smo vzpostavili te organizacije, da smo dobili ustrezno osebje, da smo oblikovali procese in da smo vse skupaj zagnali. Razpored projekta je sedaj tri ali štiri leta daljši. In število strani se je povečalo, v primerjavi z letom 2001 in to je povečalo tudi stroške, kajti medsebojna delovanja, interakcija med pogodbenicami so tako bolj zapletena. Kar zadeva ocene. Prvič, ocene stroškov so pregledali neodvisni organi in sicer večkrat, tako za mednarodno organizacijo kot tudi za stran F4E. Mislim, da lahko rečemo, da so stroški sedaj stabilizirani. Glavna povišanja so že bila ugotovljena v letih 2008 in zgodaj 2009. Od takrat pa smo bili priča le manjšim povišanjem in sicer iz specifičnih razlogov. In sedaj že izvajamo pogodbe za industrijo 4.0 dejanska naročila so v skladu z ocenami. Nekatera so sicer više, nekatera niže, ampak v poprečju se to ne razlikuje od ocen. Naslednji razlog. Projekt je že v nadaljnih fazah. Faza zasnove je sedaj že skoraj končala. In manj dela nas čaka, preden projekt zaključimo, in zato je tudi tvegan manj. nujni ukrepi ali so bili izračunani za reševanje tveganj, ampak kakor je običajno pri tovrstnem projektu, če je tveganje zelo nizko, potem se z njim sopademo, ko se dejansko pojavi. In še zadnji diapozitiv končal bom z nekaterimi ukrepi, ki se že izvajajo in te ukrepe bom sedaj še okrepil, zato da bi omejil stroške, zato da stroški ne bi bili še višji. To je moj zadnji diapozitiv. Prvič. Ker gre za mešanico odgovornosti med organizacijo ITER in lokalnimi agencijami, naprimer F4E, bomo tesneje sodelovali z organizacijo ITER, zato da bi zmanjšali spremembe obsega ali razporeda, kajti to bi potem povišalo stroške. Sami bomo poskušali privačevati na vseh področjih, kjerkoli pa se bodo pojavili višji stroški, naprimer, kot bi imel razpis za določen del In če bodo stroški višji od naših ocen, bomo to izpodbijali. Dobro, če želite, bom tukaj končal in bom odgovoril na vaše vprašanje. V vsakem primeru pa bom to pustil na zaslonu. Hvala lepa. Rucione, ma lei potrà recuperare gli altri elementi nelle risposte che dovrà dare. Eh, ma da... Gospodo Vazi, prvo vprašanje. Hvala, gospod predsedujoča. Dobro sem poslušala ta nagovor. Prosite za podporo komisije, sveta, parlamenta. Ampak eh, za našo podporo potrebujete tudi naše zaupanje. In moram priznati, da, da zdaj, leta 2001, opravljamo oceno. Strokovnjaki so to ocenili za 2,7. Eh, milijard eh, vreden projekt, zdaj pa več kot 2,5 krat toliko, torej 7,5 milijard. Torej, verjamete, če je bilo, bi šlo do 30 odstotnega povečanja, potem bi vaše utemeljitve, inflacija, eh, potem sezmološka izpostavljenost, to imamo v Kadarašu, pa tudi na Japonskem, tako da to smo tako ali tako vedeli, potem zvišanje stroškov kadrov in tako naprej, tako dalje. Skratka, Zdaj ne vem, ali ste na začetku popolnoma podcenili stroške, tako kot je bilo storjeno z EPR-jem na Helsinki, eh, v, na Finskem. Najprej ne bi to stalo 2 eh, milijardi, zdaj 6 ali 7. In zdaj nam prodajte ITER, najprej podcenite, koliko ne bi to stalo, da bo to sprejeto strani Evrope in ostalih šestih držav, zdaj pa nam pravite, a ja, ampak prišlo je do. Eh, nenadnega povečanja stroškov. Druga zadeva, ki me šokira in zato ne zaupam vašim številkam, je ta, da ko gledam stroške delovanja in stroške razgradnje 5 milijard evrov, to pa ni bilo precenjeno. In zdaj ne vem, ali komisija lahko potrdi, da so stroški delovanja in stroški razgradnje še vedno na isti ravni 5 milijard evrov kot v letu 2001 poznamo vas, rekli boste čez nekaj let, ja, zaradi previsokih stroškov eh, izgradnje bo tudi ti stroški višji. Tako da mislim, da mora računsko sodišče preveriti oceno stroško za ITR, kajti če ne, bodo vse države članice plačale ceho za to, kajti ta eh, neverjetni beli kit naj bi nam uh, prinesel praktično za ston elektriko, moš leta 2050, ko verjetno človeštva ne bo več. Hvala. Lega Mecaros. Gospod Mecaros. Jaz sem nemeljni kosonj, vdvezlem eh, tiste letali, vdvezlema veziri gazgatura. Mm, hvala. Pozdravljam gospoda direktorja in generalnega direktorja in prisrčno se zahvaljujem za njuna prispevka. Nikakor se ne strinjam s kolegico, ki je govorila pred menoj. Mislim, da govorimo o raziskavah in v raziskavah je treba podariti določene vidike in uporabljati določene mehanizme. Če si pogledamo, koliko denarja je bilo namenjenega pred leti za okvirni program, potem se nam morajo ti podatki zdeti realistični. Podpiram ta projekt. Živimo v času energetske krize. In zato, da bi to krizo lahko odpravili, potrebujemo energetsko strategijo, eh, ki bo evropejcem omogočila mm, zanesljivo preskrbo z energijo. Projekt ITER eh, služi temu cilju in želim navesti primer za to, eh, da je mogoče nuklearno energijo uporabiti tudi za miroljubne namene. To je vir energije, ki je čist, ki ne proizvaja nobenih eh, emisij CO2. Eh, poleg Kitajske, Indije in ZDA je Evropa sposobna prevzeti vodilno vlogo na tem področju, zato je ta projekt izjemno pomemben za Evropsko unijo. Eh, tu gre za deloma politično vprašanje, kolikor vem je ta projekt edini raziskovalni projekt, ki ga koordinira Evropska unija. E, če bomo negotovi v tem smislu, e, potem e, bo lahko eden izmed naših partnerjev prevzel naše mesto. Jasno je, da potrebujemo vire financiranja, vendar pa moramo tudi ugotoviti, katere možnosti so najboljše. Evropska investicijska banka se zdi, da ni dobra rešitev oziroma tudi ne prestrukturiranje finančnih sredstev. To niso predlogi za možne rešitve in imajo lahko tudi negativne eh, vplive na strategijo EU 2020. Podpiram rešitev ki bo države članice pripravila do tega, da bodo skupaj podprle ta projekt. 27 držav članic in Švica eh, mora zagotoviti 1,4 milijarde evrov za ta projekt. Podpiram to rešitev. Eh, projekt ITER. je zelo pozitivna inicijativa in lahko predstavlja primer na področju raziskav um, jedrske energije. Eh, pred nekaj časa eh, sem obiskal inštitut v Karlsruhe in imam vprašanje za gospoda direktorja, kakšna je časovnica in uh, kakšni so rezultati in delni rezultati. Hvala. Mi tudi kolega Turms dividiramo in dve bloki. Um, skratka, spremam to, kar je uh, rekel kolega Turms, da bomo vprašanja razdelili v krajše bloke. Najprej eh, dva kolega, potem odgovor in potem še drugi kolegi. Mislim, da bo prostora za vse. Prosim. Ja, dank. Um, ich... Eh, hvala. Uh, samo predhodna pripomba, preden prejdem na vprašanje. Zelo me je presenetilo, eh, ko sem slišala, eh, da eh, se je leta 2001 začelo ehm, z zasnovo tega projekta reaktorja, sedaj pa izvem, da smo podpirali zasnovo, ki sploh še ni bila popolna. To se mi zdi škandalozno sporočilo eh, tistim kolegom, Eh, ki se v eh, Evropskem parlamentu ukvarjajo z financiranjem projekta ITER. Postavljam si tudi vprašanje, eh, koliko predhodnega časa, časa priprav ti projekti sploh potrebujejo, da so lahko predloženi v popolni obliki. Mislim, da tu potrebujemo še dodatno razlago. To, kar me sedaj aktualno zanima, pa je. Eh, zakaj svet eh, v preteklem eh, tednu ni mogel doseči dogovora glede nadaljnega financiranja. Zanima me, kateri različni stroškovni scenariji so predvideni, kaj je tu pripravila Evropska komisija. Skratka, Eh, po katerih primerjih je bil oblikovan scenarij ali se je tudi razpravljalo o tem, naprimer en scenarij za še možen zamik, eh, vkolikor eh, ta zasnova še ni pripravljena ali se je razpravljalo tudi o tem, da bi pripravili eh, nekakšno zreducirano izvedbo teh fuzijskih raziskav, morda to še ni možno s tem velikim reaktorjem, to je bilo sporno tudi v drugih raziskovalnih eh, mestih in ali je bilo govora tudi o tem, eh, da bi projekt nasplošno opustili, kaj ti eh, takšno povečanje stroškov mora prispevati k temu, da si človek resno postavi to vprašanje. Skratka, kakšne scenarije je komisija predvidela in potem bi me zanimalo tudi, kako bo stvar sploh še potekala naprej, eh, ali bomo imeli še dodatni konkurenčni svet, ki bo o tem odločal in v kolikor tega sveta za konkurenčnost ne bo, ki bi odločal o dodatnem financiranju, eh, ali bo Eh, potem eh, iter odložen oziroma kako si to sedaj v komisiji predstavljate. Malo je eh, zmede, ker sem dala besedo kolegu. Hvala. Gospa predsedojoča, nimam nikakršnih komentarjev, postavil bi samo vprašanje oziroma podal kratko pripombo. Osebno sem mnenja, eh, da je projekt ITER eh, tega vreden, kajti ko so ljudje prvič v zgodovini iznašli ogen, jih je bilo tega strah tveganje požarov danes še vedno obstaja, vendar pa je človeštvo napravilo velik korak naprej. In jedrska fuzija je zelo zapeljiva metoda in um, prepričan sem, da nam bo to nekega dne uspelo. Stroški so se enormno povečali, to ni samo projekt EU. Uh, to povečanje stroškov se odraža tudi verjetno pri drugih partnerjih, ki so vključeni v ta projekt. Ali eh, se ti stroški odražajo tudi pri drugih partnerjih in kakšno je stališče drugih partnerjev? Hvala. Eh, hvala. Še dva prispevka, ne? Um,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 gospod Brisko. Kratke odgovore, ampak prosim, da so zelo točni odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Hvala. Hvala. No, torej naj začnem z enim od vprašanj, ki je bilo vprašano glede same zasnove te naprave. Leta 2001 je, bil to, je bila to dobra zasnova. To je bila zasnova naprave kot celote, ko pravim, da to ni bil, bila popolna zasnova, to ne pomeni, da je bila stvar napolna rejena, ampak da je bilo še nekaj vrzeli. Večina, če ne vsi sistemi, s katerih je ta naprava sestavljena, so bili zasnovani, ampak predvsem umestniki med sistemi in eh, nekatere povezave med sistemi, Eh, so bili še neizpopolnjeni in z tega vidika je bila ta zasnova nepopolna. Prav tako sem omenil, da takrat lokacija še ni bila izbrana in zato tudi sama zasnova ni mogla biti prilagojena konkretni lokaciji, tako da tudi to je zahtevalo dodatno delo. No, in kot tretje, zasnova je bila leta 2001 vsekakor dobra. So pa bili določeni vidiki, ki so predstavljali eh, znano tveganje, kar zadeva mora biti na uspešno delovanje te naprave. No, takrat smo te zadeve rešili, jih pregledali in odločitev je bila zdaj sprejeta, da se dodajo tudi dodatne lastnosti, ki te napravi za odpravo ali vsaj zmanjšanje teh tveganj. Tako da mislim, da so dobri razlogi, ki stojijo za tem, da je ta zasnova zdaj zaključena, so pa določene stroškovne posledice, ki izhajajo iz takšnega postopanja. In to je tudi vse, kar lahko povem s tem v zvezi. Yes, I can tackle the, the issues. Yeah. Ja. Jaz lahko odgovorim na vprašanje samega scenarija, kakšen je scenarij, ki si ga komisija predstavlja. Mislim, da je stvar zelo jasna v sporočilu, ki ste ga dobili. Komisija želi zavezo za financiranje do konca izgradnje in eh, delovanja te naprave, torej, da bi bilo financiranje do takrat zagotovljeno, da ne bo prišlo do takšne krize, kot jo imamo sedaj v prihodnih letih. To torej pomeni, da najverjetnejša končna ocena stroškov je 7,2 milijarde in to torej pomeni, da moramo ta sredstva zagotoviti do leta 2020 za samo izgradnjo. To so torej stroški izgradnje, kar zadeva samo operativno delovanje naprave. Tukaj ne vidimo nobenega razloga, zakaj bi povečali operativne stroške. sama izgradnja bo seveda zahtevala veliko novih um, snovi in, in materijala, sicer pa samo vzdrževanje naprave in pa kadri, eh, pa ni problematično, da enako velja za razgradnjo. Torej, proračun naj bi načeloma ostal takšen, kakršen je in ni predvidena nobena. ponovna evalvacija teh stroškov. Torej, scenarij je jasen, dolgoročna zaveza je jasna do leta 2020 in če bomo imeli to sprejeto obveznost strani sveta, potem bo komisija predlagala tudi osnutek za potencijalno možnost financiranja za leti 2012 in 2013, kjer imamo jasno vrzel med našim proračunom in tem, kar je potrebno za financiranje naprave do zahtevne ravni, kar zadeva samo časovnico. To je vprašal poslanec Mesoroš. Ja, časovnica je takšna, da smo zdaj v fazi izgradnje, s to fazo smo že začeli. In zdaj imamo razpise za zgradbe v naslednjih mesecih. To bomo razdelili na 12 razpisov. Do leta 2015 bomo gradili, takrat bomo začeli potem sestavljati dele naprave in pričakujemo, da bo sama izgradnja, ko bo stekla prva plazma leta 2019, leta 2019 oziroma na začetku leta 2020 naj bi to eh, začelo delovati. Prva reakcija Deuterija 3 pa 2026-2027. To je torej časovnica, kot jo predvidevamo danes. Spero, ker uširemo in tempo, ko la tradicija. No, še trije kratki prispevki. Upam, da nam bo to še uspelo s prevodom, sicer bomo nadaljevali brez kolega Odin. Hvala, gospa predsedujoča. Naj samo povem najprej, kako žal mi je, da Evropski parlament ni bil vključen v celoten potek tega dosija, še posebej glede na težave, ki so se pojavile. Gospod Quintana pravi, da so države članice za to odgovorne, ampak naj vam kar takoj povem, da je komisija tista, ki je odgovorna tukaj. Komisija je tista, ki je odgovorna, kajti svet vam novembra 2009 zastavi vprašanje, ne date odgovora oziroma traja odgovor predolgo, potem maja 2010 podate zelo, zelo jedrnato sporočilo, ni obrazložitev in zahvaljujem se direktorju Briskov za vsaj določeno eh, pojasnilo. Eh, in vidite, kaj se dogaja danes tukaj v tem odboru. Proračunske omejitve imajo vpliv na vse energetske znanstvene industrijske projekte in vidimo danes v časopisih, da je to vsekakor obžalovanja vredno in to kaže, da Evropska unija ni sposobna voditi velikega projekta in komisija je tista, ki je za to odgovorna in ne države članice. In to povem odkrito, kajte mi, parlamentarci, kar zadeva krizo evra, smo pozvali k odgovornosti države članice, ki niso spoštovale eh, pakta stabilnosti, ampak tukaj temu ni tako in mislim, da je pomembno, da se Evropska komisija tukaj spravi v red. V vašem dokumentu, v dokumentu komisije, ni niti enega odstavka o svetovnih razsežnostih tega projekta. To ni evropski projekt, to je svetovni, globalni projekt in v finančnih težavah, v katerih smo, se sprašujem, ali se posvetujete z našimi sodelavci, so bili povabljeni danes. Kakšno je stališče američanov? Sam sem bil prejšnji teden v Šanghaju na uh, svetovni razstavi. Je kakšnakoli sporočilo tam o ITER-ju? To je projekt svetovnih razsežnosti. Zakaj se ne posvetujemo uh, tudi z nami? Sam bi sodeloval. Evropska unija, ne vem zakaj. Mm in namerava kar sama zadevo takole voditi. Tako da žal mi je, da stvari vodijo, tako, gredo tako, kot gredo. Eh, kot rečeno, komisija se mora vzeti nazaj v roke in pomembna je eh, parlamentarna pobuda v tej smeri. Ne vemo še, kaj bo vsebina te pobude, ampak resnično mislim, da je pomembno, da ta res izredni projekt peljemo naprej. Eh, leta 2050 bo tudi človeštvo še obstajalo. Mene verjetno več ne bo, vi boste tam, ker ste mnogo mlajši od me, ampak moj sin bo in uh, mislim, da moramo dati naše prihodne delegacije, uh, generacije delati na tem projektu. Kolegi Turmes Brezina in uh, potem ima še sama kratko vprašanje. Štiri zelo natančna vprašanja in pričakujem zelo natančne odgovore. Prosim. Prvo. Kaj je prispevek Francije kajti Francija se je zavezala, da bo plačala 20 odstotkov stroško izgradnje. So to stroški izgradnje po ocenah iz marca 2010, bo torej teh 20 odstotkov plačala Francija. Drugo vprašanje. Ani nam lahko podate jasen pregled po državah članicah, da vidimo, kdo plačuje kaj od eh, preostalih stroškov in predvsem dodatnih stroškov. Zelo lepo je vsem tem takole govoriti, ampak moja država, Luksemburg, Belgija, Francija, ne, moramo vedeti, kdo plača kaj in koliko. V vaši kalkulaciji ni razvidno, koliko bo vsaka država članica morala plačati. Tretjič. Mednarodna razsežnost. Administracija predsednika Obame je v, letu, v, v proračunu za leto 2011 predvidela 80 milijonov dolarjev za ITER. Po naših izračunih to nikakor ni trikratno povišanje in to nikakor ni tisto, kar bi morali plačati, tako da nekaj manjka. Vsaj po današnjih uradno razpoložljivih podatkih, glede tega, kar američani imajo v proračunu in kaj bi morali imeti v proračunu glede na ogromno povišanje stroškov. No, še zadnje vprašanje kako si sploh drznete, kako si sploh drznete sprejeti neko zavezo do leta 2020, mi kot parlament pa se sploh še nismo odločili o finančni perspektivi po letu 2013. In to, kar vi v bistvu počnete, je to, da prejudicirate več milijard evrov, ki naj bi jih dobili iz naslednje odločitve o prihodni finančni perspektivi, ki bo sprejeta v soodločanju. Kot Brezina. Eh. Na hitro, prosim. O, eh, ja bih htjel eh, podpožiti tento projekt. Hvala za besedo. Ta projekt želim podpreti, kajti upanja, ki so povezana z jedrsko fuzijo, morajo biti stestirana. Eh, to je pravzaprav zelo pomembna pot, ki kaže v prihodnost. Goste želimo pozoriti na to, da jih napadajo zlasti naši zeleni, kajti za nje je to določena nevarnost, če se bo jedrska fuzija Eh, posrečila, je ogrožen del njihovih trditev. Zato se ne čudim nad živčnostjo zelenih in da postavljajo vprašanja, ki jih ne morete odgovoriti, ker ste sredi projekta. Glede velikosti stroškov gre za raziskave. Eh, tu kratko mož, malo že sedaj ni možno dati odgovora na vsa ta vprašanja. Želim pa postaviti vprašanje. delate z rusko-italijanskim projektom. Ignite naj bi se imenoval, kolikor vem. In kako gledate na to perspektivo, da bi jedrsko fuzijo dosegli z laserjem? Prima, ono na vutu la risposta, ki desiderava. Ringrazio ancora. Še enkrat se zahvaljujem tolmačem. Uh, in jih prosim, da ostanejo, kolikor dolgo pač morajo, sicer bomo ostali brez tolmačenja. Prosim. Spočivala v tom, jaki podil. Eh, eh, moje vprašanje se je glasilo, kakšen delež na povečanih stroških bodo nosili drugi projektni partnerji, ali bodo nosili te stroške ali ne, eh, kajti povečanje stroškov je nekoliko drugačno kot to, kar moramo prispevati mi na evropski strani. po statuti. A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, eh, va bene. Uh, I'll, I'll speak in English. Let me first address the international issue because it has been addressed by uh, several of you, not to, to say... Naj najprej spregovorim o mednarodnem vidiku. To ste že omenjali. Nekaj mora biti jasno. Sporazum predvideva, da vsak mednarodni partner sodeluje pri tem s prispevki v materialni obliki. To pomeni, da mora vsak prispevati nekaj komponentov, komponent k projektu, ne glede na to, koliko to stane, če se stroški za prispevek Evrope povišajo, potem to ni problem drugih. Vsak mora prispevati določene komponente za katere je bilo leta 2001 ocenjeno, da so enake vrednosti ali enakih stroškov. Mi prispevamo 45 odstotkov, vsi ostali prispevajo vsak 9 odstotkov. Mi prispevamo 45,46 odstotkov. Ti stroški so bili ocenjeni na začetku. Sedaj pa če se stroški višajo za vsako komponento posebej, to je problem tistih, ki so odgovorni za te komponente. V Evropi imamo sedaj problem. To je naš problem, to ni problem drugih. Drugi bodo imeli težave s svojimi komponentami, ne pa z našimi. Kar zadeva zgradbe. Na začetku smo imeli 550 milijonov evrov, to, naj, to so bili ocenjeni stroški, stroški pa so se sedaj povišali, znašajo 1,3 ali 1,4 milijarde evrov in to so ugotovili tudi naši strokovnjaki, ki prihajajo iz različnih držav članic in tako naprej. Drugi pa seveda ne želijo biti udeleženi pri teh povišenih stroškov za Evrope. Seveda so se stroški povišali tudi za vse druge udeležence, ampak njihova stopnja prispevkov je sedaj mnogo više, kot je bila prej. Mi pa moramo na za, najprej zagotoviti svoj prispevek in naš prispevek je predvsem na začetku. Mi moramo svoje prispevke dati vnaprej, kajti najprej moramo imeti na voljo zgradbe in zgradbe so vse v naši odgovornosti. Mednarodni partnerji se prav tako soočajo s povišenji, ampak ne tako kot mi. Mi moramo to zagotoviti vnaprej. Vsi drugi partnerji že nestrpno čakajo na to, da bomo mi potrdili tisti baseline, ampak mi tega ne moremo izvesti, dokler nimamo jamstv za ta sredstva. Kaj te baselina ne moremo potrditi brez finančne podpore. Gospod Turmes, omenjali ste prispevek Američanov. But I, I was, if you allow me, let me.